excellencies excellencies ladies and gentlemen i have the great pleasure of welcoming you to Gospe in gospodje, eh, v veliko veselje mi je, da vas pozdravim tukaj na svetovni konferenci, globalni konferenci Jean Moneta in vas prosim za malce tišine v tem trenutku, ker bomo prislus, prisluhnili Natali Niko, glasbeni otvoritvi. Gre za soprano z krasnim glasom in mednarodno kariero, ki nam bo zapela odo radosti. Izvolite, gospa Natali Niko. ms nicot v imenu vseh udeležencev bi se vam uh, najlepše zahvalil za ta glasbeni uvod v današnjo konferenco. Gospe in gospodje, zdaj pa mi je v veliko čast, da vam predstavim predsednika Evropske komisije. Gospod predsednik, številni udeleženci prejšnjih konferenc Žona Moneja so mi povedali, kako veseli so zato, ker ste se vedno pripravljeni sestati z predstavniki skupnosti Žona Moneja in eh, da je to v bistvu postala pravzaprav skoraj da tradicija. In vsi tukaj v tej dvorani bomo znova tudi danes imeli čast in um, možnost, da prisluhnimo vašim stališčem o Lizbonski pogodbi in njeni implementaciji. Gospod predsednik, izvolite. Your... Hvala lepa za vaše prijazne uvodne besede, Jan. Drage gospe in gospodje, draga kolegica Andrula. V veliko veselje mi je pozdraviti vse vas tukaj v Bruslju. Številni ste prišli iz od, precej oddaleč. Pozdravljam pa tukaj tudi um, Doris Pak, ki je predsednica odbora za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu. Kot veste, je Jean Monnet oziroma nagrada Jean Monnet namenjena akademskemu delovanju in danes je mreža Jeana Moneja najširša skupnost na tem področju in združuje zelo široko znanje. Prisotna je v 62 državah po petih celinah in to daje Evropski uniji globalno prepoznavnost v bistvu in eh, tudi omogoča vse večje število študij o evropskih zadevah. No, istočasno pa ostaja ta mreža Žona Moneja neodvisna, autoritativna, tudi nočem, da bi bilo kakorkoli drugače, kajti prav zaradi tega so vaša stališča tako spoštovana in so tudi najboljše orodje proti populističnim napadom in um, nepoštenim, napačnim predstavljanjem Evropske unije oziroma našega projekta. Jaz bi vas vse pozval, da ste v stalnem stiku z Evropsko komisijo. Seveda, upoštevajo čudi vašo akademsko neodvisnost, to ja, ampak v tem trenutku potrebujemo um, vaš input in Evropska unija oziroma bolj konkretno Evropska komisija bodo pozorno prisluhnili vašim predlogom prek BEPE, gre za biro evropskih svetovalcev oziroma svetovalcev za evropsko politiko. To je odbor, ki ga vodi Jean-Claude Thibault in je tudi z nami danes tukaj. In to je najboljši način, s katerim lahko, če seveda to želite, prispevate svoj delež v oblikovanje oziroma k oblikovanju politike na ravni Evropske unije. Gospe in gospodje, lansko leto sem na tem mestu govoril o tem, kako svetovna gospodarska kriza spreminja podobo sveta. Rekel sem, da je treba zgraditi bolj politično Evropo in pozval države članice, da priznajo soodvisnost v bistvu in da se bolj vključijo na evropski ravni. In letos dejansko gradimo bolj politično Evropo in um, začetek veljave Evropske oziroma Lizbonske pogodbe k temu lahko prispeva in dejansko že prispeva. In nekaj svojih misli bi rad zdaj delil z vami o tem, kaj to pomeni za nas danes oziroma vse z vidika Evropske komisije pravzaprav in tudi z mojega osebnega gledišča. Svetovna finančna kriza še ni mimo, zato bom povedal par besed tudi o ambicioznih programih komisije za krepitev evropskega finančnega vladanja pravzaprav oziroma upravljanja. Naj začnem pa z Lizbonsko pogodbo. Verjetno nima smisla, da pred eh, tako eminentno publiko razlagam vsebino te pogodbe je pa par stvari, katerih bi se le rad dotaknil. Evropa je bila vedno več kot samo tržišče. Gre za največji in najuspešnejši eksperiment politične in gospodarske integracije na svetu gre za skupnost eh, prava in vrednot, gre za skupnost sodelovanja in solidarnosti. In pri tem smo uporabljali metodo skupnosti, torej močne institucije, vključno z Evropsko komisijo, ki razvija in implementira politike, ki so v vseevropskem interesu. Tukaj smo podedovali v bistvu vizijo ambicioznih eh, prednikov in zato me danes precej preseneča, da si nekateri razlagajo Lizbonsko pogodbo kot poraz metode skupnosti in nič ne more biti dlje od resnice. Če si pogledate pogodbo, njen duh pravzaprav, boste videli, da vnaša k večjemu več metode skupnosti in ne manj. Lizbonska pogodba krepi evropski projekt, krepi moč vseh evropskih institucij, zagotavlja večjo doslednost, učinkovitost in legitimnost našim institucijam. Vse odločitve danes sprejemamo s postopkom soodločanja, pri čemer smo precej razširili glasovanje na podlagi kvalificirane večine. Tako da, kako lahko kdo reče zdaj, da je glasovanje na podlagi kvalificirane večine praviloma več medvladnosti in manj metode skupnosti. Kako lahko kdorkoli sugerira, da je vse večja vloga parlamenta, ki ga voli neposredno eh, evropski državljan, odraz več medvladja in manj metode skupnosti? Lizbonska pogodba daje Evropski komisiji tudi nove pristojnosti, predvsem na področju um, gospodarske in denarne unije, na področju zunanih odnosov. Imamo tudi novega zastopnika pravzaprav um, v očeh sveta. Imamo novo podpredsednico komisije, ki je hkrati tudi visoka predstavnica za zunanje zadeve, kar na nek način odpravlja podvajanje in zmedo. Poleg tega imamo tukaj tudi nova orodja, tako pri razvoju politik in pri izvajanju politik. Tisto, kar so prej počeli predsedniki, komisija in pa predsedujoči zunanje, zunani politiki, zdaj počne ena sama oseba. In um, nova evropska diplomatska služba bo v bistvu okrepila vlogo Evrope na svetu. Na kratko, novi stalni predsednik Evropskega sveta tudi krepi Evropsko unijo, ker to povečuje kontinuiteto, koherentnost in voditeljstvo na ravni Evropskega sveta. Evrop, predsednik Evropskega sveta je močen zaveznik, ki krepi evropski projekt. Seveda pod pogojem, da obstaja lojalno sodelovanje med vsemi institucijami. Že šest let sem na tej funkciji in um, v bistvu je tista prava težava, ki jo imamo pri spremanju odločitev na evropski ravni, težava, ki ne izvira iz samih inštitucij, če te spoštujejo svoje pristojnosti in če sprejemajo odločitve v evropskem duhu. Veliko krat težave izvirajo iz uh, nacionalističnih, šovinističnih političnih voditeljev na nacionalni ravni, ki na zadeve gledajo zelo osko. Vse to, kar sem vam urisal, so ogromni koraki naprej. In um, jasno je, da si zdaj želimo več metode skupnosti za skupno delovanje na ravni EU. In tako je tudi prav. Zato, ker ko sledimo pristopu skupnosti, ki temeli na spoštovanju pristojnosti vseh institucij, tem, ki temelji na lojalnem sodelovanju med posameznimi institucijami, potem lahko dosežemo bistveno več. Zato tudi razlagam, zakaj je kdo si narobe razlagal Lizbonsko pogodbo. To je absolutno nujno, zato ker brez politične volje ni mogoče nič česar doseči. Evropska unija oziroma Lizbonska pogodba bo prinesla več, Evropske, več Evrope, močnejšo Evropo in bolj prepoznavno Evropo. Lizbonska pogodba, tako kot pretekle pogodbe, je v bistvu samo zadnji mejnik, bi lahko rekli, v vse tesnejši uniji. Vse od začetka veljave Lizbonske pogodbe je Evropska unija sprejemala ukrepe, ki države med sabo tesneje povezujejo. Kar me pa pripelje do zadnjega takega koraka in sicer predloga komisije za več finančnega upravljanja na ravni EU. Zaupanje v tako evropsko gospodarstvo kot v evro so v zadnjih tednih precej trpeli. Brez zaupanja ni rasti, brez rasti ne moremo iziti iz te krize, ne moremo zgraditi novih delovnih mest, ne moremo zagotoviti blaginje evropskim državljanom. In verodostojnost je na udaru, predvsem zaradi grške krize. In čeprav je res, da vse slabše javne finance, do katerih je prišlo tudi zaradi tega, ker smo želeli omejiti posledice um, finančne krize, je to tudi negativen odraz politike, slabe politike v dobrih časih. Res je, da je državni dolg ena stvar, ampak špekulanti v bistvu prav delujejo na tem visokem valu zadolženosti. Zato špekulantom ne smemo dati več možnosti, da um, bi na tak način pridobivali um, svoje dobičke. Torej, posledica krize oziroma kriza niso samo pomankanje strukturnih reform. Države članice namreč, kot se recimo Grčija, niso sprejele strukturnih reform, ki so bile potrebne in niso spoštovale pakta stabilnosti in rasti, niso spoštovale načel eh, finančnih stabilnosti, ki so vključene v Lizbonsko pogodbo in so bila vključena tudi že v pretekle pogodbe. In kriza je pokazala, da enostavno zdajšnje politike, ki jih imamo na tem mestu, ne zmorejo praviti svoje naloge. In da potrebujemo jasna pravila, kaj narediti, če se pravila določb oziroma če se določbe pogodb ne spoštujejo. Pokazalo se je tudi, kako Močno so med sabo odvisne posamezne politike in grška kriza je pokazala, kako se lahko kriza v eni državi odrazi po celi Evropi oziroma po vsem svetu. In če je kdo potreboval dokaz, do kolikšne mere smo odvisni drug od drugega v Evropi, potem je ta primer z evrom to dokazal na zelo, zelo dramatičen način. To podarja potrebo po ukrepih na evroobmočju in v vseh 27 državah članicah Evropske unije. Prišel je namreč eh, trenutek, da se osredotočimo na gospodarski del uh, gospodarsko-denarne unije, kar jaz trdim že več let. Ne moremo imeti denarne unije, če nimamo tudi gospodarske unije. In 7. maja 2008, ko smo predstavili poročilo prvih desetih let obstoja evra, smo slišali, da je bil evro uspeh, ampak če naj bo uspeh tudi v bodoče, zgodbo uspehu tudi v bodoče, potrebujemo močnejšo koordinacijo politik, potrebujemo močnejšo, močnejši nadzor v, evro, v evropskem prostoru in tudi odpravo nekaterih neravnoteži. Dve leti zatem so se države članice verjetno same zavedle, kako resnične so bile tiste besede. Kaj torej predlagamo? zahtevati moramo spoštovanje pravil glede davčne discipline. Zgodnje proučevanje proračunov posameznih držav v tako imenovanem peer review procesu bodo zagotovili, da, bodo, da bodo države spoštovale ta pravila. Nekateri so proti predlogom komisije, zato ker zagovarjajo načelo suverenosti. Ja, ampak tisti, ki so tega mnenja, si enostavno zatiskajo oči pred resničnostjo. In sicer pred resničnostjo, da odločitve neke druge države članice neposredno vplivajo na finančno stanje vseh ostalih v Evropski uniji. In kot pravi tudi sama Lizbonska pogodba, ekonomska politika v eni državi članici ni samo nacionalnega interesa, ampak je v evropskem interesu. In zato je smiselno, tudi okrepiti vloge nacionalnih parlamentov, da se ti povežejo z drugimi parlamenti, takrat, kadar se pripravljajo posamezni proračuni. Zato, ker odločitve, ki jih sprejemajo parlamenti na nacionalni ravni, bodo vplivali na celotno skupnost, na evrsko območje in tudi na območje izven evra. Zanimivo pa je opazovati, kako se nekateri nacionalni politiki odzivajo na nekaj, kar je v bistvu samo produkt zdrave pameti. In je nemogoče reči, da grška uh, odločitev oziroma odločitev grškega parlamenta nima nobenega vpliva na nemški Bundestag ali na francosko asamblejo nacional ali pa na, na katerikoli drugi parlament. Torej, z političnega in institucionalnega vidika je smiselno imeti tak uh, proces peer review, če hočemo imeti stabilnost in blaginjo v evropskem območju. No, istočasno pa je treba imeti tudi ustrezne politike, s katerimi bomo eh, zagotovili vzdržno gospodarsko rast. To seveda ima tudi posledice za proračun. Ampak do danes smo vedno politike proučevali spomladi in proračun potem jeseni. To ni ne vem kako smiselno. Politike in njihove posledice za proračunsko disciplino moramo proučevati istočasno. Zato sem predlagal, da bi imeli poseben eh, evropski semester za, z namenom skupnega finančnega nadzora, kajti ta kriza je pokazala, da so ne, da so gospodarska neravnotežja tista, ki so kriva za finančno krizo. In zato je smiselno okrepiti pakt stabilnosti in rasti, zato da se upoštevajo ne samo makroekonomski vidiki, ampak tudi zunanja razsežnost eh, strukturne reforme. Ne moremo imeti ekonomske politike za Evropo, ki bi bila fragmentirana, tako lepo koščkih, kot da ne bi živeli v istem svetu. Kot da ne bi smeli upoštevati različnih vidikov, um, ki so značilni za naša gospodarstva in za naš razvoj. To ne pomeni, da bi želeli ukiniti nacionalno suverenost ali pa se vtikali v um, nacionalne davčne politike. Ravno nasprotno, s tem semestrom, ki ga želimo vesti, bomo zelo zgodaj proučili, kakšna je proračunska disciplina oziroma kakšne so načrtovane politike. In če korektivni ukrepi ne bodo sprejeti pravočasno, bomo lahko izvajali sankcije. No, marsikomu sankcije niso všeč kot beseda, no pa dajmo jim reči spodbude za spoštovanje pravil. Potrebujemo verodostojnost za naša pravila. Če te verodostojnosti pravilom ne bomo dali, jih ne bo noben upošteval. Zato zdaj predlagamo nekatere izmed teh sankcij ne z namenom, da bi jih želeli res izvajati, ampak zato, da bomo spodbudili države članice k preventivnim oziroma korektivnim ukrepom, zato da teh sankcij ne bomo potem izvajali v praksi. Naj bom jasen. Ni, noben, ni naš namen oduzeti finančnih sredstev neki državi članici, če je ta v hudi finančni krizi. Kar pravimo je, da je treba proučiti oziroma pogledati, kako bomo v finančnih perspektivah po 2013 vzpostavili povezavo med spoštovanjem pravil na eni strani in porabljanjem proračuna na drugi. Preventiva je vedno boljša kot kurativa, jasno, ampak takrat tudi, ko korektivni ukrepi ne bodo več dovolj, mora imeti Evropska komisija oziroma Evropska unija v rokah ukrepe za to, da bo ustrezno korigirala situacijo. Zgode moramo ukrepati, potrebujemo več akcije in ne toliko reakcije. In zato tudi komisija predlaga stalen, robusten okvir za obvladovanje kriznih razmer. Tisti, ki menijo, da so reforme Lizbonske pogodbe stvar preteklosti, mislijo tako zaradi tega, ker, so, ker se je veliko stvari zgodilo v zadnjem času. Recimo grška kriza in tako naprej. Evropska komisija je pripravila tudi finančni načrt z grško vlado, pripravila proračun oziroma predlog 220 milijard um, težek težko posojilo Grčiji. In jaz sem zelo ponosen na vlogo, ki jo je komisija igrala v tako hudi krizi, najresnejši krizi um, celotne zgodovine, po mnenju nekaterih, ker je to postavilo na hudo preizkušnjo pravila, na pogodbo in načelo solidarnosti. Vendar ta kriza še ni mimo in še vedno iščemo najboljši izhod iz nje. Kar pa je pomembno, je, da je iskanje prave spri z Lizbonsko pogodbo lažje. Dejstvo je namreč, da brez inovacij, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, sploh novi člen 136, ne bi mogli predlagati krepitve mehanizma koordinacije in nadzora nad eh, oblikovanjem nacionalnih proračunov. In vam lahko že zdaj povem, da bomo prav na podlagi 136. člena v komisiji pripravili celo vrsto predlogov, ki bodo ob celotnem spoštovanju pogodbe povečali upravljanje v evrskem prostoru in v Evropski uniji. Predvsej težko bo to, tako kot boste vsi vi pravniki tukaj v auditoriju sami vedeli. Dosti težje bi bilo kaj takega storiti brez pravne podlage. Ampak pravna podlaga ni dovolj, potrebujemo politični input in politično voljo strani držav članic. In mislim, da smo danes bliže temu kot kdajkoli prej. Večina izmed vas iz. Um, proučevanja ekonomske integracije oziroma zgodovine evropske integracije ve, da je prav v času krize Evropska unija tista, ki oziroma Evropska skupnost vedno znala najti način, kako naprej. Torej, Gospod in, gospod, gospod in gospodje, kljub izboljšavam izbonske pogodbe se nahajamo v zelo težkih časih, ne samo v Evropi, ampak po celem svetu. Uh, smo sredi zgodovinskega izziva. Boriti se moramo proti strahu, ki ga imajo državljani, kar je popolnoma običajno v državnih finančnih časih. In ne smemo pozabiti, da prihaja celo do pojavov populizma, ksenofobije, šovinizma, do tovrstnih trendov torej v Evropi. To je bilo večkrat dokazano v preteklosti in se dogaja tudi zdaj. Zato potrebujemo ustrezno vodstvo, če lahko tako rečem, na vseh ravneh, zato da bomo ustrezno orisali pot za vse. No, Omenil sem nekaj glavnih um, finančnih izzivov, izzivo, izzivo, s katerimi se bomo morali soočati in če bi imel več časa, bi vam lahko predstavil še nekatere druge institucionalne izzive oziroma izzive na področju zunanje politike, ampak pripričan sem, da boste imeli priložnost, da to storite tudi kasneje. Ena stvar pa je jasna. Če bomo izkoristili vse priložnosti, ki se skrivajo za temi izzivi, bomo, zakaj takega bomo torej zah, potrebovali veliko, veliko intelektualnega napora. Poiskati bomo morali inovativne načine za oblikovanje bodočih politik. In pri tem veliko pričakujem od programa Jean Monnet. Pričakujem sveže ideje za prihodnost Evrope. In nobenega dvoma nimam, da bomo z vašo pomočjo v Uniji uspeli premostiti vse izzive. Graditi moramo na zgodovinskih dosežkih in v celoti izkoristiti instrumente, ki jih imamo na voljo, zato da bomo zgradili ambiciozne in hkrati realistične politike. Jaz mislim, da smo zdaj v trenutku evropske integracije, ko bodo te ideje postale res zelo, zelo kritična stvar. Če ne bomo namreč šli naprej, se zna zgoditi, da, bo, zgodi, da bo šla Evropska unija za zmeraj nazaj. Zato gre. Jaz ne mislim, da bo to z vidika mm, institucij, ampak v okviru zdajšnjih pogodb lahko naredimo več. In potrebujemo in upam, da bomo lahko dobili tudi podporo tistih, ki nam lahko pri tem pomagajo. In ta kriza zahteva hitre ukrepe, tega se zavedamo vsi, zahteva pa predvsem bolj strukturiran evropski odziv. Pri prihodnosti Evropske unije moramo odgovoriti tudi kritikom, vendar pa ne smemo nasedati profesionalnim pesimistom v bistvu ker smo veliko krat slišali o tem intelektualnem glamurju pesimistov. Svet je poln Kassandr v bistvu, zdaj ali v tem trenutku. Sploh med angliško govorečimi, um, oziroma med angliško uh, eh, literaturo, ki se nanaša na evro, zato, ker pričakuje, da bo evro propadel. Vendar to ni moje mnenje. Evro bo uspel in bo uspel zato, ker obstajajo precejšnji interesi za ekonomsko integracijo Evrope, ki to zahtevajo. Poleg dejstva, da gre za pomemben političen projekt. In zato sem prepričan, da bomo znali ohraniti to vrednoto, kar je še kako pomembno prav v teh trenutkih krize, ko moramo stati skupaj z roko v roki in ustrajati pri vrednotah, ki so nas držali skupaj več kot 50 let. In pri tem igrate, kot sem rekel, vi zelo pomembno vlogo. Imate znanje, imate ekspertizo in ste dovolj neodvisni, da lahko Evropski uniji pomagate pri reševanju te naloge, s katero se bo soočala. In to je samo eden od razlogov, zakaj podpiram mrežo Žona Moneja. Sam pa nameravam obraniti in utrditi ta program tudi v bodočih letih. Torej, gospe in gospodje, Letošnja konferenca Žona Moneja združuje pomembne ljudi, tako kot vsako leto. In jaz sem prepričan, da tako raznolika publika zagotov, zagotavlja zelo, zelo živahno razpravo. In vem, da tudi drugi opazijo oziroma opažajo privlačnost te mreže, mreže Žona Moneja. In um, nobenega dvoma nimam da bodo rezultati vašega dela danes in jutri gradili na dosežkih iz preteklosti. In vse, kar mi je ostalo, je, da vam zaželim plodno razpravo in veliko uspeha. Mr. President, thank you very, very much. Gospod predsednik, najlepša hvala. sami, žal, kot ste dejali, ne boste mogli prisluhniti vsem prispevkov danes in jutri, vendar pa vas bomo obvestili o tem, kako bodo razprave potekale. Že v tem trenutku pa sem prepričan, da se nekateri profesori v tej dvorani podpišajo pod vaše mnenje, nekateri vam bodo ugovarjali, ampak eno je gotovo. Razprava tu bo živa in akademska. In eh, še enkrat bi se vam rad zahvalil za to, da ste jo že spodbudili. Doris Pack je predsednica odbora za izobraževanje in iz, uh, kulturo v Evropskem parlamentu. Gospa Pack je ena izmed najčastitljivejših poslank v Evropskem parlamentu, ki je prejemnica mnogih nagrad eh, za parlamentarno delo na področju kulture, izobraževanja in mladih. Gospa Pak, za nekoga, ki deluje na tem področju pri komisiji, je v toliko veliko čast mi, da vam lahko dam besedo. German? Je vais parler français. Bon, ja, je, spreche, ah, non, je, vais, je vais parler allemand. Et... Also, die deutsche Sprache ist eine sehr schöne Sprache. Tako, govorila bom nemško. Nemška je, nemščina je eh, lep jezik, tudi uh, Oda radosti je bila napisana v nemščini, zato bom v tej radosti spregovorila nemško in tudi odziv na to, kar je povedal gospod predsednik. Ne bom pa govorila na isti ravni. Sama sem predsedujoča odboru za eh, kulturo in izobraževanje na pri tem področju delam že 21 let, sem pa poročevalka zdaj za vse življenjsko učenje. Na področju izobraževanja samo delam pa, odkar je vstopila v veljavo Maastrichtska pogodba. Veliko veselje mi je, da lahko spregovorim danes pred vami in tudi zastopam Evropski parlament. Program Jean Monnet je zagotovo dodana vrednost, ki jih ustvarjajo evropska sredstva. Hvaležna sem, da ste soborci v evropskem duhu. Danes je govora o Evropski uniji po Lizbonski pogodbi. Nekaj komentarjev bi rada predstavila. Misli o tem, kaj se je spremenil za Evropski parlament, nekaj o tem je povedal že predsednik komisije, pa še o, o nekaterih stvarih, ki jih predsednik ni uh, obravnaval, jih pa uh, v svojem delu omenjal. Tu gre za, predvsem za Evropsko strategijo za 2020. Lizbonska pogodba in Evropski parlament. To sta dve pomembni komponenti. Čeprav nismo popolnoma zadovoljni, najbolj srečni z vsako črko te pogodbe, pa je vendar velika večina Evropskega parlamenta ponosna na to, da je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Saj bo tako Evropska unija postala demokratična, bolj učinkovita in bolj transparentna za vse evropske državljane. To je bil vedno naš cilj, tudi cilj vseh poslancev, ki so delali v konvenciji. V bistvu lahko rečem, da je kozarec polpoln, da smo optimisti, da smo zadovoljni, vsaj s tem, kar nam je bilo omogočenega z novo pogodbo. Lizbonska pogodba je Evropski parlament ukrepila v njegovi vlogi zakonodalca. 40 dodatnih političnih področji zdaj sodi med običajni eh, zakonodajni postopek, ki se je doslej imenoval postopek soodločanja. Medne sodijo končno tudi kmetijstvo, energetika, priseljevanje, pravosodje, nove zes, no, uh, strukturni sklavi, notranje zadeve in uh, zdravje. 86 pravnih podlag sodi zdaj v ta postopek. Poleg tega sodi medne politično področje, ki doslej niso bile eksplicitno v pristojnosti Evropske unije. Zdaj so ta, ta, kot takšni tudi imenovani, naprimer energetika, zdravje, uh, vesolje, uh, Eh, šport in nekatere druge zadeve. Zagotovo pa veste, da so bile mnoge izmed teh področji uh, doslej pod damoklejevim mečem v Evropskem parlamentu, med drugimi tudi šport, naprimer. Parlament se je vedno za, zauzemal za večjo stopno demokratične kontrole in v prihodne bo predsednik Evropske komisije izvoljen tudi visok predstavnik oziroma visoka predstavnica za zunanjo in uh, skupno varnostno politiko, tudi to lahko bi imenovali zunanji minister. Vse to namreč, da sodeluje parlament pri tem, krepi vlogo Evropskega parlamenta in zagotavlja uh, legitimacijo za ta organ in za Evropsko unijo. Mislim, da bi se morali večkrat srečati tudi s predstavniki medijev, zato da bi jim povedali, kako zelo demokratičen je Evropski parlament. Jaz sem prej delala v uh, nemškem parlamentu in vem, kaj zdaj lahko tu dosežem, če se pa tam nikoli nisem mogla doseči. Tam si v eni politični stranki in te nekdo pritiska ali do zgoraj ali do spodaj in pravzaprav nimaš nobene moči. Tu sem pa v parlamentu nad menoj in nobene nobena vlada in sama moram samo odgovorno izvajati in skušati izvajati evropsko politiko. In zato mi je veliko veselje, da sem lahko danes tu in ne sedim več v nemškem Bundestagu. Prej je bilo že rečeno, da, parlament, oziroma, da je parlament pridobil več pristojnosti tudi pri mednarodnih eh, pogodbah in sporazumih, česar mnoge vlade ne eh, marajo prav zelo zdaj uh, za podpis mednarodnih sporazumov. Uh, eh, EU potrebuje tudi privolitev Evropski parlament. Novi postopki, ki nadomeščajo komitologijo, so zdaj v zapletenih postopkih pogajanja med svetom, komisijo in parlamentom, vendar pa tudi tu se zagotavlja ustrezne zagotovila za parlament za njegov demokratični eh, nadzor. Poleg tega Evropski parlament pridobiva večjo vlogo tudi v proračunskem postopku. Razdelitev na obvezne in neobvezne stroške bili zdaj, eh, je bila zdaj umaknjena. Prav tako Evropski parlament isto vlogo kot, Evro, kot ministerski svet glede uh, vsebine uh, proračuna. Seveda to tudi pomeni, da svet uh, bolj kot da slej lahko vpliva na stroške in izdatke Evropskega parlamenta, ki so bili doslej v bistvu v izključni pristojnosti parlamenta. Žal, moram reči, Evropski parlament pri odločanju o večletnem finančni perspektivi še vedno ostaje zelo omejen v svoji vlogi, v svojem privilegiju. Lahko privoli, vendar pa nima pravice soodločanja. odločanja. Pa vendar ne vas spomnim, pri zadnji finančni perspektivi, pri pogajanjih o zadnji finančni perspektivi je Evropski parlament s svojim odborom za proračun eh, lahko močno vplival na oblikovanje te perspektive in sredstva za izobraževanje in kulturo je uspel tako povišati. Če bi svet vedno uh, uh, uh, izpolnil svoje obljube glede izobraževanja, enkrat reče, ja, kako zelo pomembno je to, drug dan pa nima več nareza tega. Če bi svet dal malo več uh, denarja za izobraževanje in kulturo, bi bilo to zelo dobro. In parlament je pri zadnji finančni perspektivi lahko to zagotovil. In vesela sem, da je odbor Evropskega parlamenta to lahko zagotovil. Pred 15 leti se uh, odbor parlamenta tudi zato ne bi več mogel tako zauzeti. Danes se lahko. In tako eh, evropski poslanci lahko s svojimi izkušnjami Eh, in svojim vplivom lahko dokažejo in pokažejo, kako zelo pomembno so to področja in da je treba denar temu tudi na ne, nameniti. Pri naslednji finančni perspektivi zagotavljam vam, bomo storili vse, kar bomo lahko in uporabili vsako urodje in vsak izvod, da bi prepričali, da bi bilo na voljo preman, premalo denarja za to. Torej, imamo več uh, eh, orodi za vpliv v Evropskem parlamentu, še ne, ni dovolj. Ja, zdaj so nam dali mišice, pa bomo rekli ne na vsakem področju. Ne, ne gre za to, ampak včasih pa je treba reči ne. In recimo pri sporozumu o SWIFT-u smo rekli ne in to iz dobrih razlogov. In zdaj imamo uh, priložnost, Evropska unija ima priložnost zaradi tega z, Evro, eh, z ameriškimi partnerji na novo se začeti bogati in zagotavljati varstvo osebnih podatkov, pri katerim tako ustrajamo. Naslednje vprašanje. Evropska unija 2020, strategija 2020. Komisija je to strategijo zdaj predstavila pod vodstvom predsednika marca letos. Prikazala je smernice za Evropsko unijo za naslednjih deset let. Naj vas spomnim, da smo že imeli eno strategijo do leta 2010, ampak leta 2010 nismo tam, kjer naj bi bili. Cili bi morali biti zastavljeni tako visoko, da bi jih lahko dosegli. Dobro, utopija je lepa, vendar pa je treba ostati pri vizijah, ki so malo niže in porta jih bomo lahko dosegli. Problem pri strategiji 2020 je v tem, da je komisija oblikovala cilje, In dobro ve, kje če v žuli in kje bomo stvari morali spremeniti, pa kot je predsednik Vrso že povedal, nacionalne vlade vedno znovo skušajo teh stvari ne dosegati in izvajati, zato ker to pomeni dodatna sredstva, ki jih bomo morali temu nameniti in ker s tem menda odpovedujejo se določeni stopni svoje moči in parlament hoče prav temu nasprotovati. Zdaj se torej ustvarjamo s to strategijo, vendar pa nimamo prav veliko časa. In evropski poslanci so zelo, zelo nezadovoljni, ravno zaradi tega, ker ni dovolj časa za ustrezen razmislek. In to ni neproblematično, glede na to, da tu sprejemamo oziroma se pogovarjamo o eh, strategiji do 2020, ni prav, da jo kar tako na, eh, na hitro sprejemamo. Eh, Prav je, da skupaj razmišljamo o tem, da so odločamo, kajti konec koncev smo soodgovorni tudi za doseganje vseh teh ciljev. In prav zato bi si želeli malo daljšega posvetovanja. Komisija je osnutek postavila v, eh, osred, v središče za izobraževanje, kulturo, mobilnost in raziskovanje. To so področja, pri katerih smo lahko le deloma samodgovorno dejavni. Mnogo teh zadev sodi še pod uh, eh, subsidijarnost. Zato morata komisija in parlament na tem področju stopati naprej. Zato, ker menimo, da moramo stopati naprej skupaj, ker imamo tako tudi večjo možnost, da bomo vlade prepričali. Na teh področjih obstoja poradni konji in eden izmed njih je Youth on the Move, ja. mladina, aktivna mladina. Upam, da bo ta program lahko postal bolj živ, da bo mladina dejansko se premikala. Ampak to je zdaj paradni kon. Youth on the Move, aktivna mladina. To je že vse lepo uh, in prav, vendar pa vse življenjsko učenje je še vedno zelo, zelo pomemben program in ne more izginiti iz med naših paradnih konjev. To je naš paradni kon. Tu imamo Jean Monnet, Erasmus, Leonardo, Gruntvi, Komenju. Vsi ti programi sodijo med vse življenjsko učenje in poleg toga so. Poleg tega so to mnogi programi, kjer ne gre vedno morda za aktivno mladino. In zato bi rada predsednika komisije presrčno prosila. To je bila njegova ideja in večkrat je že povedal, da uh, je to zelo pomembno in jaz sem tega ne odrekam. Ampak prosim, ne otežujte dela komisarki ali meni s tem, ko prepričujete evropske parlamente, da je aktivna mladina, aktivna mladina, da je treba aktivna mladina, da mora to tako tudi ostati. Ampak mladina se lahko dobro povezuje tudi vse življenjskim učenjem in bi se morala. Ampak res prosim komisijo, ne pozabite na vse življenjske učine. To je paradni kon skupaj s tisto aktivno mladino. Mislim, da morate biti to sodelujoča paradna konja. Jaz sem zelo zadovoljna, da je predsednik komisije danes z nami tu. Tudi sama sem že veliko krat komisarki to povedala, vam pa še ne. Upam pa, da zdaj ta poziv, ki ga ne predstavljam zgolj kot Doris Fak ali predsednica odbora, ampak mnogih evropskih poslancev, ki pravijo, da moramo imeti paradnega konja, ki se imenuje vse življenjske učenje. In eh, zelo hvališno bi vam bila, če bi to vi tudi podprli. Spoštovane gospe in gospodje, kot sem že povedala, vse življenjsko učenje je eh, ključnega pomena in prednostna naloga eh, izobraževalne politike. In naj vas spomnim, v zadnjih letih je komisija in rada bi eh, pre, eh, še enkrat omenila mojo predhodnico, ki je povzročila to, da so države članice spet začele razmišljati o izobraževalni politiki in razmišljati o tem, kje so stvari primerljiva. Nikomor ne bi radi oduzeli dela, ampak spomnila bi lahko le na to, da lahko še marsikaj storimo. In komisija je to vedno tudi. Uh, se je zato tudi vedno zauzemala in to se nam zdi dobro. Uh, novi program za vseživljenjsko učenje zdaj vzpostavlja tudi novi podprogram Community Teacher za učitelje. Boljše učitelje potrebujemo zato, da bomo lahko dosegali boljše rezultate v šolah. Učitelji ki nimajo pojma o Evropski uniji ali ki se za to ne, ne interesirajo, kaj šele za to, da bi se zagreli, za to, kako naj oni pripravijo uh, učence za priho njihovo prihodnost v Evropski uniji. To ni mogoče, zato bi si želela, da bi v Komeniju so imeli še Komeniju stiče, zato da bomo lahko uh, naredili kakšen napredek tudi v tem smislu. Na vsak način pa je treba izraze politične volje podpreti tudi z finančnimi sredstvi. Sicer vse, kar lahko želimo doseči, tega ne bomo mogli. Zato bomo pri naslednji finančni perspektivi, kot sem že dejala, se borili za to, da bo naslednja generacija večletnih programov na področju kulture in izobraževanja in državljanstva pridobila več sredstev. In to se bo tudi pokazalo, kako resno vsi deležniki uh, eh, jemljajo to področje. In svet, danes je govorilo o krizi. Ampak to krizo bomo lahko razrežili zgolj, če bomo vsa ta področja bolj ukrepili in jim dali več denarja, jih postavili v središče. Prepričana sem, da mora politika to podpreti. Zato seveda potrebujemo prepričljive argumente, ki jih imate vi seveda v rokavih, jaz pa bom tudi jih nekaj predstavila. Prvič, programe na področju izobraževanja sodijo med najbolj uspešne programe Evropske unije. Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo, to so programi, kot tudi Jean Monnet, kot danes vidimo, to so programi, ki so res izjemno uspešni in so tudi zelo, zelo popularni. Problem odteka sredstev, tu ni problem. Pri mnogih drugih programih se s tem soočamo, tu pa ne. Vse več denarja se zahteva, več kot pa ga lahko sploh eh, delimo. S tem ljudem približujemo EU. EU postaja bolj transparentna. Ob Vzpostavlja tudi bolj odprt evropski duh med ljudmi, spodbuja se izobraževanje oziroma učenje jezikov in jezikovne kompetence so med najpomembnejšimi. Drugič, Dejstvo je, da je treba v izobraževanje uh, eh, ulagati. Uh, eh, trgi dela se uh, diverzificirajo in v, globalnem, v globalni konkurenci se ne moremo dos, uh, za, uh, privoščiti, da bi 15 odstotkov učencev uh, ne zaključilo šolo, da ogromno ljudi ne hodi redno v službo in da uh, otroci s priseljenskim breklom mm, niso integrirani in ne vstopajo na trg dela. Tretjič, Evropska unija lahko marsikaj stori pri doseganju izobraževanih ciljev. Program Erasmus je odločilno prispeval k transferju izkušenj in znanja. Nažalost, bolonski proces ni bil tako zelo, zelo uspešen ne bom o tem ne vem na dolgo govorila in tudi ni kriva za to komisija. Države članice, same univerze niso tega prav najbolje izvajale. Sama bi si želela, da bi ta proces, ki je tako zelo pomemben, bil tudi predmet uh, posvetovanja v parlamentih v Evropskem parlamentu, v nacionalnih parlamentih, če bi bilo govora o tem, potem ta bolonski proces ne bi bil tako slab, kot pa je in upamo, da bo v Budimpešti določeno oziroma ugotovljeno, da je treba nekaj spremeniti v zvezi s tem. Torej, to so vse zadeve, ki sem jih omenila, ki kažejo na to, da si eh, zaslužimo več denarja in upamo, da bo namenjenega več, več sredstev za področje izobraževanja. Upam, da nam ne bodo uh, zamerili eh, kmetje, ko bomo zahtevali več denarja. Konec koncev se za izobraževanje v primerjavi s kmetijstvom investira veliko, veliko, veliko manj denarja, čeprav bi bilo pa prav, da se malo bolj posvetimo izobraževanju ljudmi, ljudem. Seveda je pa treba. Uh, še nekaj povedati. Nacionalnih izobraževalnih politik ne moramo nadomestiti, jih lahko lahko spodbujamo in pomagamo v koordinacijo. Za izobraževanje, kulturo, mladino, šport že obstaja um, okvir za sodelovanje v svetu, ki ima zelo ambiciozne cilje in ki grejo v pravo smer. Želela bi si še, da bi si na srečanju ministrov za izobraževanje pogovorili o tem, kaj je vsak na svojem, svoji državi storil, da bi si izmenili pozitivne in negativne izkušnje, da bi se tako kaj drugo drugega naučila. Sveda smo v proračunsko težkih časih, takšnem uh, času pa za to izobraževanje v stare, v mlade, v učence, v njihovo nadaljne učenje, v njihovo kreativnost, izvirnost. To so seveda najpomembnejše, dolgoročno najpomembnejše naložbe. Upamo torej, da bomo lahko zagotovili te naložbe. Za vse delo, ki ga vi upravljate na področju, bi se vam rada zahvalila in vam zaželela veliko uspeha še v prihodnje. Uh, uh, Hvala lepa, gospe predsednici, za tako jasno izraženo stališče Evropskega parlamenta, med drugim o vlogi izobraževalna in povezanih področji v strategiji Evropska unija 2020. Rad bi izkoristil to priložnost zdaj in se zahvalil Evropskem parlamentu in Evropski komisiji za organizacijo konference Jean Monnet. Ta je izraz nečesa, kar poznamo že dolgo. Evropski parlament se je vedno tesno povezoval s programom Jean Monnet in s pripadajočo konferenco. Prisotnost profesora Josea Marija Hila Roblesa tu predstavlja ravno to bolje kot kdorkoli drug. Profesor Hirobles trenutno s, uh, sedi v uh, odboru bivših predsednikov Evropskega parlamenta, prav tako pa vodi Jean Monnet Action oziroma odbor, ki se tako imenuje. In torej še enkrat vsem najlepša hvala za to, da lahko danes vodimo to konferenco prav tu v stavbi Evropskega parlamenta. Zdaj pa pa predlagam, da nadaljujemo. Predsednik, vi boste ostali še z nami, kaj ne? Dobro, zdaj nadaljujemo eh, s prijetnim delom te konference, izročitvijo eh, nagrade Žan Monet 2010. Za uvodne besede bomo prosili mojo šefico, komisarko Andrulo Vasilju, komisarko predstojni za izobraževanje. Izvolite, gospa komisarka. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa Pak, gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila gospodu predsedniku in gospe Pak za to, da sta si vzela čas in prišla sem. V veliko čast in veselje nas, nam je, da ste z nami. V veliko čast nam je, da smo lahko prisluhnili obema, da smo slišali vaša mnenja o tem, kaj se danes dogaja v Evropski uniji in v svetu. Današnja konferenca je moje prve srečanje s svetovno mrežo profesorjev Jean Monet kot komisarki uh, pristojni za izobraževanje in kulturo. Veliko čas mi je, da lahko vodim um, to službo Evropske unije, ki se dotika življenja prav vseh evropskih državljanov. In veliko čast mi je, da sem lahko pristojna prav za program Žan Monet. Nedavni dogodki so pokazali brez sence dvoma, da je prihodnost Evrope odvisna od nadaljne integracije, ki temelji na odgovornosti in solidarnosti. Da bi lahko speli, morajo ukrepi biti posledica analize, veščega razmišljanja in intelektualnega inputa. Če si pogledam uh, to sredo profesorja Jean Monnet, ugotavljam, da je to najbolj pristojna skupina neodvisnih, kritičnih in kredibilnih intelektualcev z področja evropske integracije relevantnost tega programa še nikoli ni bila tako zelo očitna. Naj pa se zdaj, eh, naj zdaj prejdem na trenutek, ki ga vsi pričakujete. Izročitev nagrade Žan Monet 2010. Kot veste, program za vseživljenjsko učenje podeljuje celo vrsto nagrad, da bi uh, priznali odličnost pri izvanju nekaterih projektov. Odločili smo se, da bomo vsako leto uh, izročili eno nagrado Jean Monnet na letni konferenci Jean Monnet. Kot v preteklih letih je izbor potekal pod vodstvom profesorja Joseja Marije Hila Roblesa, ki je predsednik Evropskega univerzitetnega sveta za program Jean Monnet in profesorjem Enrikeja Banusa, ki je predsednik EXA World. Rada bi oba povabila da nam na kratko predstavita svoje misli o programu Jean Monnet in o pripadajoči nagradi. Vendar pa prosim, ne bi radi razkrili preveč, dokler ne izročimo dejansko nagrado. Izvolite, profesor. Hvala lepa, komisarka. Hvala lepa za izraženo podporo, nagradi in delu. V, v imenu celotne skupnosti Žan Monet bi vam rad povedal, kako zelo veseli smo bili, ko je predsednik Baroso vas imenoval kot komisarko, ki bo priso, pristojna za izobraževanje. V sodelovanju z izjemno pristojnim odborom sem prepričan, da je pred nami svetla prihodnost. Seveda lahko upam, računamo tudi na več denarja, kot je Doris Pak obljubila oziroma kot je rekla, da bo uh, zahtevala. Se spomnim že od leta 1989, da Doris Pak vse čas zahteva več denarja. Marsika je že dosegla, ampak upam, da bo še uh, naprej tako glasna. Gospod predsednik, posebna zahvala velja tudi vam za eh, spodbudno uvodno besedo. Posebej v veselje mi je videti, kako zavzeti ste temu, uh, uh, uh, zato, da bi komisija ohranila tako pomembno logo, ki jo ima v tem tako delikatnem trenutku, v katerem smo se znašli, ko je tako zelo pomembno, da se ne prepustimo preprostemu sodelovanju med vladami. Temveč, da komisija ohranja svojo vlogo. in da obstaja nadzorna vloga pri Evropskem parlamentu v celotnem procesu. Prihodni ponedeljek, ko bom v Madridu govoril s predstavniki odbora Kosak o sodelovanju med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, o vprašanjih, ki so posledica nove pogodbe, sem prepričan, da bo eno izmed najpomembnejših vprašanj to, kako zagotoviti boljše sodelovanje z Evropsko komisijo pri zagotavljanju evropske, evropskega ekonomskega vodenja in upravljanja. Vsako leto kažete, kako veliko pomen pripisujete eh, našemu programu s tem, ko se udeležite letne konference? Profesori Jean Monet so vam tudi vedno na voljo, kadar jih boste potrebovali. Tudi zame osebno eh, mi je v veliko veselje, da lahko v nami pozdravim pa, Doris Pak, s katero so bila prijatelja dolga leta v Evropskem parlamentu. In težko bi rekel, da je še kdo tako zelo dinamičen in tako, tako zauzet za evropski cilj. Tako dolgo že eh, to dokazujete in tudi danes to ste še enkrat dokazali s svojim energetskim prispevkom, eh, v katerem ste izpostavili vprašanja, ki, ki nas povezujejo. Skupnost izobraževanja in kulture v Evropi je lahko vesela, da ste predsednica tega odbora. Hvala tudi zato, da ste organizirali konferenco prav v tej stavbi. To kaže na pozitivno uh, povezovanje med komisijo, parlamentom in akademsko skupnostjo. Predsednik Baroso, predsednica pak, komisarka Vasilju. V tem trenutku, v teh časih evropske zgodovine, se zdi, da je večje, boljše poznavanje in znanje o evropski integraciji, vse pomembneje je treba podariti, kako pomembno je, da program Jean Monnet igra svojo vlogo. Decentralizirali smo svoje delo. V vseh regijah Evrope obstajajo katedre za program Jean Monnet in tudi drugod. Smo popolnoma neodvisni in kritični uh, mislici in zato je program Jean Monnet tako zelo učinkovit in kredibilen instrument, ki zagotavlja premoščanje uh, vrzeli v znanju o evropski integraciji. Rad bi pa izpostavil dve značilnosti, ki sem jih že omenil. Neodvisnost in kritičnost razmisleka. Kritična, eh, v bistvu najpomembnejša vloga profesora Jean Monnet je razlagati o politikah in institucijah Evropske unije. To so seveda zelo pomembna vprašanja, vendar pa evropske institucije imajo tudi instrumente in programe za to, da bi razlagale o svojih ustanovah. In to je v bistvu glavna naloga ž, programa Žamone in to nalogo z veseljem tudi izvajamo. Uloga samih profesorjev Žan Monet je nekoliko drugačna. Razvijati moramo procese in jih razlagati in jih, in jih eh, razvijati. Vendar pa vsak korak spremljati tudi znanstvenim in akademskim pristopom, ki se seveda razlikuje glede na geografsko omeščenost katedre, ne glede na to, ali je v Evropi, v eh, Aziji, v Severni, Južni Ameriki, v Avstraliji ali pa na Japonskem. Razvoj vsakega postopka je treba pretresti z različnih stališč. Glavni namen profesora je pa predvsem predstavljati ključne vidike realnosti v študentom. In prav učenje je, in izobraževalni postopek je pravi, pravo mesto za izvajanje prav tega. Mreža Jean Monnet je zato ustrezno umeščena v izobraževalno mrežo Evropske komisije. Sto centrov odličnosti, modulov, in programov Jean Monnet v 62 državah v pet, na petih celinah pokriva praktično vsa področja pristojnosti Evropske unije. Rad bi skupnosti Jean Monnet predlagal, da postane glavni eh, vir političnega nasveta za Evropsko komisijo in Evropski parlament radi bi svoje strokovno znanje dali na voljo vam v okviru strategije Evropske unije za 2020, da bi se tako tudi odzvali vašim zahtevam. V zahvalo strokovnemu znanju profesorja Jean Monet bi lahko odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju neodvisnega političnega sveta časovno, hitro in neodvisno. Radi bi to strokovno znanje, kot sem dejal, dali na, zna, na, na voljo vam pri izvajanju Evropske strategije 2020. Prepričan sem, da bo novi zakonski okvir in s tem proračun to dejstvo upošteva. Upam, da lahko računamo na vašo podporo in vaši govori danes kažejo prav na to. Hvala lepa. Hvala, profesor Žil Robles, hvala za vašo nenehno zavezo programu Žan Mone. Vaše ozadje, bili ste predsedujoči. Kaže na to, da imate veliko identitet in ne morem si predstavljati boljšega veleposlanika za naš program. Hvala tudi za vašo ponudbo, da boste ponudili vaše prispevke k Evropski strategiji 2020. To bom sprejela. Sedaj pa vabim profesorja Banusa, ki je predsedujoči Žan Moneja, je dekan, direktor inštituta Šarlemanje na Mednarodni univerzi v Barceloni. Tu je pa danes kot predsedujoči SCE, SCSA World, ki združuje združenja študijev, ki so aktivni v 58 državah. Hvala nacionalnim ECSA za izjemno delo. Hvala in prosim. Hvala lepa gospa Vasiliju v imenu ECSA bi se vam rad zahvalil za vašo podporo. Zelo smo veseli, ker ste z gospodom Tušinskim, generalnim direktorjem, naši sodelavci v prihodnih letih. Naj se prisrčno zahvalim tudi predsedniku Barosu, zato ker je bil na nekno dialogu z nami v preteklih letih. Hvala tudi Doris Pak za njeno zauzeto delo pri izobraževanih vprašanjih v Evropski uniji. Res nam je v čast, da imamo tako odločujočo prijateljico v parlamentu. Kdo pa smo? Smo predstavniki akademije, ki se ukvarja z evropskimi zadevami tu imamo mrežo profesorjev in raziskovalcev evropskih integracij. Ta mreža pa je aktivna v 58 državah po vsem svetu. Naši člani so akademiki, ki izvajo visoko kakovostno raziskavo, deležni so v razpravi in želijo povečati vidnost Evropske unije ter dinamiko na neodvisen način. V tem kontekstu seveda popolnoma podpiram to, kar je pravkar povedal predsednik Hil Robles o prihodnosti in o tem, kako pomembne so evropske študije. Naj omenim še nekaj glede prihodnosti. Spomnim se, da smo pred oblikovanjem vseživljenjskega učenja in tega programa nekateri predlagali, da bi program Žan Mone vključili v program o državljanstvu. ta je del direktorata za komunikacije. In na srečo se je komisija pod vodstvom predsednika Barosa prav odločila. Rekla je, da se mora Žan Moni program vključiti v programe za izobraževanje. Tu imamo druge profesore in raziskovalce, neodvisne akademike in profesore. Ne gre za to, da bi prodajali Evropo, seveda res spoštujem komunikacijsko politiko, ki jo potrebujemo, ampak naše delo je pomembno, ker smo profesori, imamo akademsko svobodo, lahko postavljamo vprašanje, iščemo argumente, včasih pa se tudi ne strinjamo z vsemi. Takšna je naša naloga in naša strast. Kritično moramo analizirati evropske integracijske procese ampak kritični smo na pozitiven način. Smo posredniki na zelo specifičnem področju v okviru univerze. Smo posredniki tudi v odnosu do mlade generacije, ki bo prevzela odgovornost za evropske projekte in prihodne generacije bodo tudi prihodni učitelji. Ne gre za to, da le obveščamo, ampak da tudi usposabljamo in da ustvarimo zaupanje preko znanstvenih dejstev. Zato sedaj spoštovanim trdim to, da ne moramo biti del komunikacijskega programa. Smo blizu vsem drugim programom, ki so povezani z učenjem in z univerzami. Tam je okoli 8000 strokovnjakov, ki so pripravljeni biti v dialogu, pripravljeni so razmišljati o tem in svetovati. To je verjetno en največjih think tankov na svetu. Pripričani smo, da je evropska integracija bila in mora biti ena izmed najbolj zanimivih in čudovitih sprememb paradigm v Evropi v zadnjem stoletju. Naj se zdaj na kratko vrnem na nagrado Jean Monnet. Že Vse od začetka programa soživljenjskega učenja od leta 2007 je Žan Mone vsako leto dajo nagrado za to, da bi podarili odličnost pri študijah. Evropska komisija je prosila profesorja Hil Roblesa kot predsednika Evropske univerze programa Žan Mone in mene, ki sem tudi predsednik ESCE, naj podelimo nagrado trem odličnim členom, profesorjem, ki so priznani za znanstveno odličnost in tudi za širše prispevke k stvarjanju in konsolidaciji izobraževalnih struktur in mrež z različnimi trajnimi učinki za evropske študije. Na zadnjem sestanku 30. aprila smo po različnih posvetovanjih sporočili tri imena Evropski komisiji. Ampak komisija oziroma komisarka Vesilju je opravila končni izbor. Torej, nisem tisti, ki bo podelil nagrado. Hvala. Gospe in gospodje, Kot veste, je Žan Mone skupnost paradigma znanstvene odličnosti. Tu vidimo zavezo evropskim študijem. Kriteriji za nagrado 2010 pa presegajo akademski svet. Odločili smo se, da bomo nagrado 2010 podelili na podlagi pionirske vloge, ki jo je odigral vodilni predsedujoči Žan Mone pri vzpostavitvi evropskih študij v tem težkem prehodnem obdobju v eni izmed novejših držav članic. Na podlagi teh kriterijev mi je veliko zadovoljstvo, da ne povem, da gre nagrada za leto 2010 v roke profesorja Tiborja Balankaja. Je direktor Profesor Balankaj je direktor Centra za evropske študije v Budimpešti. Spostavitev evropskih študij na Mačarskem je pokazala, da je prišlo do znatnih napredkov, prav zaradi gospoda profesorja Balalaja. Leta 2003, ko smo prvič začeli sprejemati prijave iz mačarskih univerz, je profesor takoj postal predstavljajoči Žan Moneja. To pa ne preseneča. Je pionir na tem področju. Profesor Balankaj je učil o Evropske skupnosti še pred koncem hladne vojne. Je dinamični predsedujoči Mačarskega Evropskega združenja. Profesor Balankaj in program Žan Monet igrata vodilno vlogo pri širitvi znanja evropske integracije za vse mačarske univerze na vseh ravneh izobraževanja, od osnovnih tečajev do doktorskih študijev. V začetku 90-ih smo imeli le nekaj tisoč mačarskih strokovnjakov evropske integracije, danes pa jih imamo več kot 250 profesorjev, ki učijo o evropskih integracijah po vsej državi. In res lahko rečemo, da so mađarski žamone profesori odigrali kritično vlogo pri tem procesu, tako kot žamone profesori v drugih eh, novih državah, članicah. Na tak način bi rada to nagrado posvetila različnim dinamičnim članom naše mreže v novih državah, članicah in v sedanjih državah, kandidatkah. Profesor Balankaj, vaše delo je izjemen primer za celotno skupno žen Moneja. Zgradili ste tudi most med različnimi dimenzijami programa Žen Mone. Poleg tega, da ste predvzujoči na Univerzi Convinus, učite tudi na kolegi Evrope. Tudi Collège d'Europe je del Jean Moneja. Ste tudi član Evropskega sveta, programa Jean Monet. Ste vir konstruktivnega dela. Svetujete pri razvoju tega programa. Zato mi je veliko čast in zadovoljstvo, da vas lahko povabim na govorniški odr, da boste prijeli zvezdo, ki je simbol letne nagrade. To je tudi simbol priznavanja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 Seveda sem globoko počaščen, težko bi karkoli lahko rekel sedaj, ampak reči moram, da je ta odločitev za projekt Žarmoneja bila razširjena že na začetku na nove države članice. In ta odločitev je tudi zgodovinsko pomembna. Pomagala nam je, da smo začeli z različnim izvajanjem predmetov v evropskih študijah, tako da smo pomagali vsem, da so se pripravili na izzive članstva. Zato bi bilo težko pocenjevati pomembnost Žalmoneja. In ko se zahvaljujem, mi lahko dovolite, da se zahvalim v imenu novih držav članic. Hvala. Pa se nam sepan, Čenko je barco, merci. Tako, ne samo Eh, na mačarščini, pa tudi v francoščini. Ponovno, ko se nam sepam, gospe in gospodje, s tem smo zaključili uvodno sejo naše konference danes in brez nadaljnega bom povabil govorce seje o institucionalnem ravnotežju in medinstitucionalnem sodelovanju. Prosim, da prite na govorniški odr. Profesor Fausto de Quadros iz Univerze v Lizboni bo predsedoval tej seji in vi boste tudi napovedali druge govorce. Sedaj nimamo odmora za kavo, takoj gremo na prvo sejo.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 Amen. Gospe in gospodje, če mi dovolite, bomo nadaljevali. Gospe in gospodje, sedaj bomo odprli novo sejo te konference, to je prva seja. Dovolite mi, da na začetku uvodoma predstavim nekaj vidikov. Dragi profesori, prosim za vašo pozornost. Začeli bomo, prosim, da se vsi posedete. Hvala lepa. Kot sem rekel, bomo sedaj odprli prvo sejo te konference. Dovolite mi za nekaj pripomp v onemu. Najprej bi rad pozdravil vse prisotne, gospod komisarko Vasiliju, gospode poslance iz Evropskega parlamenta, poslanike in druge predstavnike diplomatskih služb, vse cenjene kolege, ki so prišli vse posod. Potem bi rad čestitev za organizacijo te konference Res smo veseli, da obravnavamo to temo v tem času in s takšno vsebino. Lizbonska pogodba je nakazala veliko sprememb Evropske unije. Sedaj imamo temelje nove Evropske unije in pri tem novem zagonu procesa Evropske integracije v tem času, ko je globalizacija že tako napredna, vidimo, da imamo tudi finančne težave na svetu, kot je to obrazložil predsednik Baroso. In to je zelo pomembna tema v tem času. V prvi vrsti bi se rad zahvalil predsedniku komisije za osebno zavezo pri organizaciji te konference. In zdi se mi primerno reči tudi to, da moramo organizacijo te konference razumeti kot priznavanje programa Žan Mone. Že dolgo časa traja ta program Evropske unije in rad bi, da ta program ostane avtonomen in da postane tudi bolj aktiven. Rad bi se zahvalil tudi gospe Deki Roš, ker me je povabila k tej okrogli mizi. In rad bi se ji zahvalil za opravljeno delo v okviru izvajanja teh funkcij. Zame je to velika čast, da predsedujem. To je veliko cenjenih kolegov, ki so že dolgo povezani z evropsko integracijo. Pa še nekaj zadnjih besed o temi te okrogle mize. Pri vseh revizijah pogodbe smo videli institucionalno vprašanje o reformah institucij, o institucionalnem ravnotežju. Včasih smo se sprašvali tem, kakšno je ravnotežje med institucijami in težko se je bilo pogajati o tem, ampak ne bo pretirano reči, da ko so pripravljali ustavno pogodbo ter potem reformno pogodbo, ki jo imenujem tudi Lizbonska pogodba, da je vse postalo še težje glede na to, da je prišlo do velike širitve leta 2004, potem do širitve 2007, smo videli, da se je ravnotežje res spremenilo. Zlasti med velikimi, srednji, velikimi in majhnimi državami. In to je v srčju te razprave, teme te seje. In to bomo tudi videli pozneje. Pri tej temi pa se pojavljajo tudi težave. Te se nanašajo zlasti na sestavo komisije, ampak ne le na to, na spremembo sistema ponderiranja glasov na svetu, na načine izračuna kvalificirane večine, včasih tudi tiste manjšine, ki lahko blokira glasovanje. Tu pa imamo tudi pravni status visokega predstavnika za zunanje politiko. Ampak kot si lahko predstavljate, uvodoma ne morem govoriti predolgo ne smem več zavlačevati. Vem, da ste vsi radovedni in bi radi prisluhnili prihodnjim govorcem. Govorce že poznate. Z politične perspektive bomo prisluhnili gospodu Marošu Ševčoviču, podpredsedniku Evropske komisije, ki je odgovoren za medinstitucionalne odnose in administracijo. Potem bomo prisluhnili gospodu Richardu Korbetu, ki je svetovalec v kabinetu predsednika Evropskega sveta in tudi član Evropskega parlamenta in tudi nekdani podpredsedujoči odbora za ustavne zadeve. Glede akademske perspektive lahko rečem, da bomo prisluhnili gospodu Jrgu Monarju, direktorju oddelka za evropske in politične administrativne študije na Kolež Dovrop in je tudi predsedujoči Evropski študij na univerzi v Sussexu, potem pa je tu še Lučija Serena Rossi, ki je predsedujoča Žan Moneja in direktorica centra na univerzi v Boloniji. Potem pa imamo še zadnjega govorca, to je gospod Ferdinando Riccardi iz Ažon Surop, urednik. Sedaj pa takoj Predajam besedo gospodu Ševčoviču. Prosim, hvala lepa, gospod profesor, ne le za besedo, ampak ker ste odlično izgovorili moje ime, res, to ni enostavno, hvala. Dovolite mi, da se zahvalim dragi kolegici Andruli za organizacijo te konference. Res cenim to, da je tu toliko poslancev, kolegov, veleposlanikov, profesorjev, ki so se odzvali na to povabilo. Lepo, da lahko govorimo o Evropi, o tem, kako deluje Evropska unija in kako bo delovala v prihodnosti v tem novem okviru Lizbonske pogodbe. Vem, da ste to že slišali prej, ampak res cenim delo profesorjev v programu Žanmoni po svetu, tako da širijo to idejo Evropske unije in tako da skuša to obrazložiti. Včasih je težko obrazložiti, kako deluje Evropska unija, zakaj jo imamo in kakšne vrednosti prinaša Evropi in državljanom in tudi svetu, lahko rečemo. Rad bi se vam zahvalil tudi za to povabilo v pravem, pomembnem času pri tej zelo zanimivi temi. Tu gre za medinstitucionalno ravnoteže, medinstitucionalno sodelovanje, sedaj, ko imamo novo lizbonsko pogodbo ko so mi ponudili ta portfelj za institucionalne odnose, sem vedel, da bo to polno izzivo, ampak da bo po drugi strani to delo, ki bo tudi izjemno zanimivo. Sedaj lahko res zelo blizu opazujem to, kako sodelujejo institucije Evropske unije. In prav v tem trenutku lahko vidimo tudi, kako vpliva tudi Lizbonska pogodba na dogajanje v Bruslu. Torej začnimo z institucijo, ki nas gosti danes, to je Evropski parlament. Jasno je, da so pooblastila parlamenta povečna. Sodločanje je postal običajni zakonodajni postopek in več kot 90 odstotkov zakonodaje bo sedaj sprejeto strani sveta in parlamenta. To prinaša popolnoma novo dinamiko pri sprejemanju zakonodaje, pri sprejemanju odločitev v Bruslju. To velja tudi za področja, kjer je jasno, da bomo potrebovali določene kulturne spremembe iz vseh vključenih institucij. Tu govorimo o novih področjih, kjer so odločanje že velja ali pa bo veljalo, kot recimo, ko gre za kmetijstvo ali pa celotno področje pravosodja in notranjih zadev. Pa še nekaj, Evropski parlament si je pridobil pravico, da je popolnoma in takoj obveščen o mednarodnih sporazumih. Seveda zelo dobro veste, da potrebujemo pri veliki večini sporazumov tudi soglasje Evropskega parlamenta. Torej, tudi na tem področju je vloga parlamenta okrepljena. Mislim, da je Evropski parlament jasno in simbolično pokazal pri sklepu SWIFT, da je pripravljen popolnoma uporabiti svoje pooblastila, da je pripravljen odigrati to vlogo so zakonodajalca zelo resno. S temi novimi pooblastili je Evropski parlament enakopraven svetu, ko gre za zakonodajne in proračunske zadeve ker sem pogojalec komisije. Pri novem okvirnem sporozumu med institucijami, med parlamentom in komisijo, lahko rečem, da je moj edini cilj to, da bi parlament prevzel nova pooblastila, tako kot je bilo predvideno v Lizbonski pogodbi, da bi okrepil metodo skupnosti in medinstitucionalno ravnotežje. Sedaj pa gremo na drugo zakonodajno roko na svet. Veliko čast in zadovoljstva mi je, da lahko opazujem delo sveta, ker zastopam komisijo na svetu za splošne zadeve. Ta odgovorna za horizontalne zadeve, pa tudi za pripravo evropskih svetov. Kot ste videli, smo imeli kar nekaj evropskih svetov v zadnjem času. Tu lahko ponovno vidite, ne prihaja do novih dinamik. Kaj sem želel reči? Tu gre za glasovanje s kvalificirano večino. To je postal običajni postopek. In lahko vam rečem, da če primerjam dinamike na svetu sedaj, s tem, da sem jaz stalni predstavnik Slovaške, na Koraperju, pet let sem bil na Koraperju in sedaj je dinamika posem drugačna. Države članice se ne morejo več skrivati za vetrom, ampak morajo imeti močnejše in hitrejše argumente, bolj odločilne morajo biti, kajti na koncu se sprejme odločitev. Ko se bo svet popolnoma seznanil in se navadil na novo dinamiko dela, bo to prineslo boljše in hitrejše rezultate in hitreje se bodo sprejemali odločitev na svetu. Kaj pa bo potrebno z obeh strani, strani parlamenta in strani sveta? Pomembno bo iti skozi postopno prilagajanje. Tako da bomo videli, kako se obe zakonodajni roki soočata z izvajanjem običajnih postopkov. Videti bomo morali, kako se izvajajo novi mehanizmi sodelovanja in koordinacije pri iskanju kompromisov, tako da lahko skupaj spremljajo odločitev. Zanima nas, kako bo to potekalo. To bo vsekakor zelo pomembno v prihodnosti in mislim, da imamo sedaj zelo občutljive teme, ki jih bomo obravnavali in videli bomo, kako bo ta dinamika potekala no, pri obeh zakonodajnih rokah, zlasti, ko bo šlo za proračun. Če pa mi dovolite, bi sedaj šel na nove akterje v tem medinstitucionalnem prizorišču v Bruslju. Naj začnem z Evropskim svetom. Zelo me veseli, da bo potem spregovoril gospod Korbet in popravil me bo, če se bom zmotil. Evropski svet je prvič postal uradna institucija. Evropski svet je dobil svojega predsednika za polni čas in ima tudi svoj proračun in kar je še bolj pomembno, Evropski svet je res zelo zaposlen. Reči moram, da ta oblika sedaj brez ministrov samo zvodi državo in vlad kaže na to, da je to močno povezano s prihodnostjo Evropske unije. To je nov zagon. To je pomembno za delo Evropskega sveta. Prepričan sem, da Evropski svet odigral in bo odigral ključno vlogo Evropske unije. Zato je zelo pomembno, da bi to preteklo, sedanje in prihodnje delo spoštovalo duh skupnosti. To je tako pomembno za Evropsko unijo. Kajti, če živimo v Evropski uniji, je pomembno, da vemo, kakšne Odločitev se sprejemajo, kako se sprejemajo. To je zelo pomembno za vse nas. Na to ne smemo pozabiti. Če pa gre za druge nove dejavnike, ki bodo vse bolj pomembni pri sprejemanju odločitev, v Bruslu pa lahko rečem, da gre tu tudi za vključitev nacionalnih parlamentov. Proces sprejemanja odločitev, kot veste, zaradi Lizbonske pogodbe od 1. decembra naprej velja je nove določbe glede mehanizma preverjanja subsidijarnosti. In to izvajajo sedaj nacionalni parlamenti. Nacionalni parlamenti imajo sedaj ta povlastila, da preučijo vse zakonodajne predloge komisije in tako, da lahko vidijo, če so bila spoštovana načela subsidijarnosti. Če pri predlogu komisije vidijo pravi nivo, potem je to v redu. Preučiti morajo če je vse primerno ali pa morajo v parlamentu to preučiti tako, da bo vse bolj prilagojeno nacionalni ravni. Na tak način bomo imeli bolj evropske razprave, več evropskih tem bomo obravnavali v prestolnicah in na tak način bomo dobili tudi boljše povratne informacije strani prestolnic, tako da bodo institucije vedele, kako prestolnice vidijo naše delo tu in kako vidijo naše zakonodajne predloge. Mislim, da bo to prineslo tudi več interesov pri običajnih obravnavah ministrov. Ministri so najprej zaslišani, preden gredo potem na svet. In to bo seveda pomagalo pred tem. Ministri bodo dobili boljša navodila in priporočila z nacionalnih parlamentov. Ko bodo šli na sestanke svetov, bodo potem lahko obravnavali več podrobnosti. Kot veste, so nacionalni parlamenti že vključeni v precej intenzivno izmenjavo informacij. S komisijo so bili v to vključeni že prej. Predsednik Barroso in podpredsednica Wallstrom sta oblikovala tako imenovani politični dialog. Vse se je poslalo na Evropski parlament in na svet in vse, kar se je poslalo od tja, se je najprej poslalo že v nacionalne parlamente. Tako da smo prejemali mnenje nacionalnih parlamentov in videli smo, kako oni vidijo naše delo brez zakonodajnih vplivov takrat. In lahko rečem, da smo pri prvem letu videli 250 mnen, ki smo jih prejeli in to jasno kaže na to, da mm, nacionalni parlamenti želijo biti še bolj vključeni v evropske zakonodajne postopke. To je res zelo pozitivni trend. Vse od trenutka, ko smo uvedli ta mehanizem preverbe subsidijarnosti, od trenutka, ko smo predstavili prve osnutke zakonodaje, zakonodajalcem smo do sedaj prejeli tri negativna mnenja iz Evropskega parlamenta v sklopu teh novih postopkov preverbe subsidijarnosti, prijeli pa smo tudi šest pozitivnih mnen. In prepričan sem, da se bo ta številka še povečala. Bil sem v stiku s govorci v parlamentu v Štokholmu in na tem konferenci so jasno pokazalo, da nacionalni parlamenti sedaj res kažejo večje zanimanje za dogajanje v Bruslu in za pripravo zakonodaje. Torej ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi nacionalne parlamente, ki so novi akteri, novi partneri v zakonodajnem procesu v Bruslu. Seveda pa, če se moram vrniti nazaj v Bruselj, ne moremo omeniti le odbor regij. Tudi odbor regij ima nova pooblastila po lezbonske pogodbi. Sedaj ima pravico, da sproži postopek na Evropskem sodišču na področjih, kjer poteka posvetovanje in subsidijarno seveda eno izmed teh področji. Sedaj pa nadaljujem z novim elementom, z novim slojem demokratične zgradbe, ki jo imamo tu v Bruslju. Do sedaj sem govoril o predstavnikih eh, demokracije v parlamentu in nacionalnih parlamentih. Sedaj pa imamo prav zaradi Lizbonske pogodbe tudi nov sloj participativne demokracije. To predstavljajo državljani in civilna družba in veliko čast mi je bilo, da sem komisiji in potem parlamentu ter svetu predstavil predlog za pobudo evropskih državljanov, ker lahko milijon državljanov sestavi pobudo za to, da bi določili naše načrte in programe. Sedaj pa bomo videli, kako bo ta sistem deloval. Ali je to precej zapleteno, preveč zapleteno za običajne državljane ali ne. Rečem vam lahko, da na podlagi izjemnega interesa pri tej pobudi strani političnih strank parlamentu vidimo, da se lahko podpisi zbirajo tudi na internetu. Slišal sem tudi že za nekatere projekte in mislim, da se bo ta instrument res uporabljal in da bo imel res močno politično mobilizacijsko konotacijo pri določanju programa in načrta v Bruslju. Civilna družba želi biti bolj prisotna v Bruslju želijo uporabiti znani 11. člen Lizbonske pogodbe, da bi bili bolj prisotni pri prihodnosti Evrope. In sedaj uporabljamo najboljše kanale ekonomskega in socialnega odbora v stiku s civilno družbo in pripričal sem, da bo to še okrepeno v prihodnosti. Pa še zelo pomembno akter pri, akter pri gradnji Evropske unije, to je naša zunanja služba, ampak to je že druga razprava. Rečem lahko, da zelo dobro sodelujemo s Catherine Ashton s svetom, sedaj potekajo zelo intenzivne razprave tudi v parlamentu in res upam, da bomo kmalo imeli poklicno evropsko diplomatsko službo, ki bo delovalo, ker jo potrebujemo za to, da bi govorili z enim glasom v svetu, izboljšati moramo koherentnost in to potrebujemo tudi za promocijo naših interesov v tujini. Trdo delamo na tem in prepriča sem, da bomo prišli do pozitivnih sklepov. Predstavil sem vam ozadje medinstitucionalnega življenja v Bruslu. Nisem pomenil ene institucije, komisije. Kaj mora storiti komisija pri tem novem zemljevidu političnih vplivov? Mislim, da je zelo jasno, da bomo sedaj imeli več akterjev, da bodo akterji odigrali bolj pomembno vlogo v prihodnosti. Komisija pa mora ostati motor Evrope ostati mora najmočnejša predstavnica metode skupnosti in ostati mora tudi res odločna varuhinja pogodb. Ta pravica predlaganja zakonodaje se mora uporabiti tudi takrat, ko želimo iz krize zopet prijeti na blaginjo. In jasno je, da moramo uporabiti vsa poblestila, ki jih imamo, zato da bi izboljšali gospodarsko pravljanje, zato da bi razširili prednosti enotnega evropskega notranjega trga na druga področja. Večina izzivov pa bo izpolnjen tudi v sklopu nove evropske strategije 2020 in tudi pri ponovni oživitvi pakta stabilnosti in rasti. To gre z roko v roki. Tu potrebujemo pozitivni napredek v obeh smerih. Komisija bo delovala sedaj v veliko bolj zahtevnem okolju. Tu imamo močnejše aktere, ki sem jih opisal. In zato mora komisija delovati modro, uporabiti mora predvsej razumno vse te instrumente, tudi ko gre za zakonodajne pobude. Tu imamo tudi tehnično ekspertizo, tako da je komisija verjetno edina institucija v Evropi, ki vam lahko predstavi celotno sliko za celotno Evropo pri posameznih vprašanjih. Drugi v Evropi ni takšne institucije, le tu v Bruslju imamo. Komisija je zelo dobra pri tem delu, res je cenjena in uporabiti moramo našo, naše tehnično strokovno znanje, bolj kot kdajkoli prej. Komisija je in bo ostala najmočnejša predstavnica evropskih interesov. Komisija pa mora uporabiti te najmočnejše instrumente spoštovanje evropskega pravnega reda in evropskega prava. Naj zaključim. Mislim, da je zelo pomembno reči, da kljub bolj raznoliki institucionalni sliki vidimo nekaj, kar je zelo pomembno za vse akterje. Pomembno je, da imamo nekaj, kar je skupnega vsem. Želimo imeti boljšo, bolj demokratično, bolj konkurenčno Evropo, ki bo res spoštovana na globalnem prizorišču. In čeprav so včasih te institucionalne razprave zelo težavne. Pa mislim, da je jasno, da institucije Evropske unije delujejo najbolje, ko delujejo skupaj. In to je DNK vseh institucij in prepričan sem, da bo ta trend postal realnost tudi v prihodnih letih. Naj zaključim in rečem, da sem prepričan, da bo ta novi kvir iz Lizbonske pogodbe Evropske unije omogočil nam, da uporabimo nova institucionalna poblastila za najboljše v Evropski uniji in za najboljše, kar bi veljalo za državljane. Hvala. Hvala, gospod Ševčovič. Upam, da sem prav izgovoril. Sedaj pa predajam besedo gospodu Richardu Corbetu, ki bo tudi spregovoril o politični perspektivi. Prosim. Najlepša hvala in hvala tudi, ker ste me tako prijazno povabili na današnjo sejo. Gospod De Quadros je v svojih uvodnih besedah omenil Lizbonsko pogodbo kot eh, v bistvu prenovo temeljev Evropske unije v bistvu gre tu za novo unijo, ki zamenjuje staro unijo. Z pravnega vidika je to že res, ampak z političnega vidika jaz raje na to gledam kot na razvoj, kot na evolucijo, kot na nadaljni korak v celi seriji korakov, ki smo jih storili v zadnjih desetletjih z posameznimi reformami pogodb eh, prek enotne evropske listine, prek Maastrichtske pogodbe, Amsterdamske pogodbe, pogodbe iz Nice in zdaj Lizbonske pogodbe. Sam mislim predvsem na razvoj korak po koraku, torej postopen razvoj, predvsem na področju institucij, zato ker Lizbonska pogodba ni v bistvu ne vem kako bistveno spremenila pristojnosti oziroma od, pristojnosti kot takih, samo odgovornost se je povečala. Edino, kar je spremenila, je način, kako se izvajajo te um, odgovornosti na evropski ravni, prek sveda, institucionalnih struktur in uh, podobnega. To je tisto, kar je Lizbonska pogodba reformirala. In to iz dveh razlogov za voljo večje učinkovitosti in večje demokratičnosti. Zakaj govorimo o postopnem razvoju, glede na to, da smo danes v stavbi Evropskega parlamenta? Poglejmo stvari na dolgi rok. In Evropski parlament je na področju zakonodaje odigral predvsem posvetovalno vlogo. Vse do Maastrichtske pogodbe. Maastrichtska pogodba pa je potem upeljala postopek soodločanja za nekaj členov pogodbe in ta postopek je bil takrat relativno omejen. Potem je bil z amsterdamsko pogodbo ta postopek spremenjen. Povečal se je obseg soodločanja, še bolj se je povečal s pogodbo iz Nice, zdaj z Lizbonsko pogodbo pa imamo parlamentarne pristojnosti pri soodločanju skoraj da na vseh področjih, kjer skupaj sprejema odločitve z Evropskim svetom. In to je v bistvu na nek način dvodomnost našega, eh, naše Evropske unije. Istoča, is, enako velja tudi za eh, recimo pristopne sporazume in pridružitvene sporazume. Tudi to se je postopoma spreminjalo, korak po koraku. In zdaj v bistvu vsak mednarodni sporazum, ki ga spremljamo, klene Evropska unija zahteva tudi privolitev Evropskega parlamenta, če naj bo ratificiran. Te postopne spremembe opažamo tudi v komisiji in v njeni odgovornosti oziroma do, odgovarjanju do uh, Evropskega parlamenta. V preteklosti so bili to, so, je bila komisija imenovana strani držav članic za štiri leta. Postopoma prek Amsterdama in Maastrichta in tako naprej so se stvari spreminjale. Gre za komisijo, ki je imenovana za pet let, tako kot uh, poslanski mandat. In glasuje se o komisiji na podlagi zaupnice. Evropski parlament je moral prej sprejeti in potrditi predsednika Evropske komisije, zdaj pa ga parlament po Lizbonski pogodbi izvoli. Predsednik ima prav tako po Lizbonski pogodbi potem pravico prerasporediti portfelje, jih spreminjati na srednji rok in, če se tako izkaže, tudi odpustiti člana komisije. Torej, kot vidite, cela vrsta sprememb tukaj le uh, je in um, zaenkrat so se zaključile te spremembe z izbonsko pogodbo. Zaenkrat pravim, ker bomo videli, uh, koliko časa bo minilo, preden se ne bo pojavila neka nova pogodba. No, ampak jaz bi se rad osredotočil na Evropski svet. Gospod Ševčevič je rekel, da gre za ločeno institucijo zdajle, kar ima seveda svoje posledice. Zdaj se sprijema zapisnik, ima svoj proračun ima svoj poslovnik. In eh, ta poslovnik lahko spremljate na spletni strani Evropskega sveta. In kot je rekel gospod Ševčevič, običajno na Evropskem svetu ni več zunanih ministrov, samo Cathy Ashton sedi na Evropskem svetu, zaradi česar je telo bolj kompaktno, bolj kolegijalno oziroma deluje bolj kot kolegi, bi lahko rekli. Največjo spremembo pa je Evropski svet doživel s predsednikom. Vse smo vedno imeli predsednika oziroma predsedujočega Evropskemu svetu. Kaj je zdaj drugače? Tri manjše spremembe, ampak skupaj te tri spremembe predstavljajo bistveno drugačno izhodišče. Prva sprememba je kontinuiteta. V preteklosti se je predsedujoči Evropskemu svetu zamenjal na vsake, dve, na vsake dva, tri sestanka. Torej vsake šest mesecev. Zdaj imamo enega za pet let in to petletno obdobje daje možnost za več kontinuitete, za umirjeno delovanje, zato ker nihče ne bo dal nekaj na dnevni red, tik preden se mu izteče mandat. Več kontinuitete tudi v zunanih odnosih. vrhunska srečanja s skupinami tretjih držav. Recimo, prejšnji teden smo imeli sestanek z Latinske, državami Latinske Amerike in naši partnerji na drugi strani so se na vsakem sestanku srečevali z drugimi sogovorniki. Zdaj je te kontinuitete več. Druga sprememba. Predsedniki držav in vlad okrog mize se lahko sami odločijo, kdo uh, naj jih zastopa navzven. Stari sistem avtomatske rotacije je pomenil, da ni bilo nobene izbire. Tudi če je bil naslednji predsedujoči nekdo, v katerega so predsedniki državnih vlad zaupali zelo malo. Oziroma, če bi bil naslednji predsednik oziroma predsedujoči Evropskemu svetu nekdo, ki je tik pred volitvami in za katerega ni nobenega zagotovila, da bo znova izvoljen. Tega zdaj ni več da se v bistvu odločijo za nekoga, ki ne bo, za katerega te nevarnosti ne bodo veljale, hkrati pa mu s tem, ko so ga izbrali, dajo tudi večjo verodostojnost in močnejši politični mandat. Tretja sprememba pa je v tem, da predsedujoči Evropskemu oziroma predsednik Evropskega sveta opravlja svojo službo s polnim delovnim časom. V preteklosti so predsedujoči Evropskemu svetu morali hkrati tudi voditi nacionalne vlade, kar je verjetno vzelo 90 odstotkov celotnega časa. Zdaj, ko imamo nekoga tukaj le zaposlenega s polnim delovnim časom, pomeni, da imamo nekoga, ki lahko ohranja neposreden stik z vsemi 27 državami oziroma 27 predsedniki držav in vlad, da se z njimi redno pogovarja, da pripravlja sestanke, da potuje in se z njimi srečuje, če je to potrebno. Tudi to je torej znatna sprememba. In te tri spremembe skupaj povečujejo učinkovitost Evropskega sveta. Vprašanje pa je, ali je to res krepitev medvladnega dela in to je vprašanje za vas akademike, ali pa je to krepitev metode skupnosti. No, več odgovorov je tukaj le. Medvladni vidiki Evropske unije so realnost in če naj Evropska unija dobro deluje, moramo poskrbeti, da bo tudi medvladni del deloval dobro. Drugič, Na številne načine je Evropski svet v bistvu tisti kraj, kjer se združujejo različni pogledi. Konec koncev je tudi komisija sestavni del Evropskega sveta. Tam se lahko koordinirajo tako evropske kot nacionalne politike. S tem, ko imamo nekega stalnega predsednika, ki si ne prizadeva za spodkopavanje metode skupnosti, ravno nasprotno, zdajšnji predsednik Evropskega sveta Van Rompuy želi to metodo ohraniti, kaže v bistvu na to, da Evropski svet ne bo delal na škodo Evropske komisije in drugih inštitucij. No, seveda je bilo pri pisanju, Evrops eh, pri pisanju Lizbonske pogodbe predstavljenih različnih idej. In zato je tudi tako malo podrobnosti o vlogi predsednika Evropskega sveta zapisanih v sami pogodbi. Nekaj naj bi jih temeljilo na um, predsedniku Evrope, pravzaprav na konceptu, ki ga je uveljavila Francija s svojo peto republiko. Ko imamo predsednika, ki se ukvarja samo z uh, In potem bi imeli komisijo, ki bi imela tako vlogo, kot jo ima predsednik vlade v um, Franciji. Spet drugi so si prizadevali za večjo kontinuiteto na področju predsedovanja. Predsednik Van Rompuy pa je bil zelo jasen. Jaz nisem ne prezident, torej v smislu Francoske republike, niti ne predsedujoči. Na nedavni tiskovni konferenci, ko ga je novinar obtožil, da je samo opazovalec in spet drugi, ki ga je mm, obdolžil, da je organiziral državni udar, je Van Rompuy rekel, ne, jaz nisem ne opazovalec, ne diktator, sem nekdo, ki omogoča delovanje. In glede na to, da imamo tukaj predsednika, ki predseduje inštituciji, ki mora delovati na podlagi konsenza, 27 predstavnikov držav članic, ki so običajno navajeni, da se jim doma sledi, da njihova stališča prevladajo, mora doseči konsens. In že to je velika naloga, ker mora predsednik Evropskega sveta graditi konsenze, graditi mostove med zelo različnimi stališči včasih. Sveda je pa veliko odvisnega tudi od odnosa z drugimi inštitucijami, glede tega pa v pogodbi ni zapisano ničesar. Sestajati se mora redno s predstavniki drugih inštitucij. Vem, da mi počasi zmanjkuje časa, ampak bi rad, če smem predsedujoči na hitro, omenil par stvari. Odnosi z baronico Eštonovo. Tukaj le ni nobenih težav. Razmejitvena črta je samo na ravni stopnje, torej nivoja, kot recimo, če bi imeli predsednika vlade in zunanjega ministra. Če imamo zunanji sestanek na ministerski ravni, zastopa Evropsko unijo baronica Eštonova. Če je na ravni predsednikov državnih vlad, zastopa Evropsko unijo predsednik Van Rompuy. Odnos z Evropsko komisijo potem. Tu so stvari malce bolj delikatne, predvsem kar zadeva predsednika uh, Evropske komisije. Javnost v tretjih državah ne razume razlike med predsednikom Evropskega sveta in Evropske komisije. Oba sta v Bruslju. Na vzven oba dva zastopata Unijo, vsak seveda na svojem področju in kje je razmejitvena črta, ni vedno jasno. No, tako kot, ima, kot smo na uh, ravni baronice Eštonove združili um, različna mesta, tista, ki jih je recimo včasih eh, zasedal gospod Solana, pa včasih eh, eh, Peten in zdaj imamo platana sistem, bi lahko rekli, bi bil jaz zelo presenečen, če se ne bo čez nekaj let znova pojavila razprava, da ne bi tudi teh dveh mest združili, torej predsednika Evropskega sveta in komisije. Če pa naj zadeva deluje, se oba dva, oba predsednika zavedata, da morata poskrbeti za to, da bodo stvari gladko tekle, da se ne smeta prerekati v javnosti, češ kdo bo dobil večji kos pogače. In vsak ponedeljek na zajtrku se o stvarih pogovorite in si prizadevate za to, da bi stvari delovale v praksi. Kaj pa odnose s parlamentom? No, pogodba določa samo to, da je treba po vsakem sestanku Evropskega sveta poročati Evropskemu parlamentu, petkrat do šestkrat na leto. Predsednik Evropskega sveta je hotel to dopolniti in uspelo mu je, sestaja se s političnimi voditelji oziroma s predstavniki političnih skupin v Evropskem parlamentu in parlament je prejšnji teden sprejel ponudbo predsednika Van Rompaja, da bi obvestil voditelje posameznih političnih skupin še isti večer, takoj potem, ko se zaključi sestanek Evropskega sveta, zato da dobijo sveže informacije iz prve roke, takoj potem, ko je bilo sestanka konec. Po njegovem je to zelo, zelo pomembna naloga. Zelo pomembno je za njih imeti dobre odnose s parlamentom, vendar pa noče zameniti funkcije Evropskega komisarja oziroma predsednika Evropske komisije. Ta ima dosti tesnejše odnose z Evropskim eh, parlamentom. Predsednik Evropske komisije namreč vodi izvršno vejo, ki jo je izvolil parlament in ki jo lahko tudi parlament odpusti. Predsednik Evropskega sveta nima ničesar opraviti s proračunom, kar je samo naloga predsednika Evropske komisije, tako da so tu stvari zelo jasne. Potem je pa tu še odnos z predsedujočo državo. No, to rotirajoče predsedstvo bo zdaj popolnoma drugačno. Špansko predsedstvo je bilo zadnje v starem sistemu. Od zdaj naprej predsednik vlade države, ki predseduje, ne predseduje več Evropskemu svetu, zunani minister države, ki predseduje, ne predseduje več svetu zunanih ministrov, tudi ne zastopa več Evropske unije na vzven pri zunani politiki, ker je to zdaj naloga Cathy Ashton. Pa tudi veleposlaništva države, ki predseduje Evropski uniji, ne bodo več usklajevala. Um, politik v tisti tretji državi. To bodo potem počele uh, Eh, počela veleposlaništvo Evropske unije, ko bo enkrat služba za zunanje politično delovanje vzpostavljena. Njihova vloga ostaja omejena na posamezne, sek na posamezne sektorske svete, recimo svet za mini kmetijskih ministrov in tako naprej. Vendar tudi tam vloga ne bo več taka, kot je bila v preteklosti. V preteklosti smo imeli enega, ki je šest mesecev predsedoval enemu takemu svetu s podedovanim dnevnim redom in je samo predsedoval, kot rečeno. Zdaj pa bodo, bo vloga še manjša. In temu se mm, je za marsikatere zelo težko navaditi. In jaz upam, da bomo videli v bodoče, da si bodo predsedstva oziroma države, ki predsedujejo Evropski uniji, želeli bolj profilirano vlogo in da bodo iskali naloge, ki bi jih bolj profilirali, ki bi jih naredili bolj vidne. No, tako predsedujoči se pravičujem, ker sem govoril tako dolgo, ampak To je po mojem mnenju ta evolucija in ne revolucija, ki pomeni tudi korak naprej pri delovanju Evropske unije, tako z vidika učinkovitosti, kot tudi z vidika demokratične odgovornosti. Hvala. Ja, prisluhnili smo tej zelo jasni in zelo bogati predstavitvi tudi če je to iz politične perspektive nekoliko drugačno, to sebina glede ravnotežja v institucijah. Sedaj pa gremo na akademsko perspektivo. Gospod Jurg Monar, prosim. Um, di... Ja, hvala lepa, dragi predstavniki Evropske komisije, dragi kolegi, v veliko čast in veselje mi je, da vam lahko danes pregovorim na temo institucionalnega ravnotežja. Še posebej bi se rad zahvalil za vabilo sem. Pripravil sem diapozitive, eh, torej PowerPoint prezentacijo za svojo predstavitev in bi prosil eh, za prvo prosojnico. Naj nakratko povem, v kakšnem smislu bom uporabil koncept institucionalnega ravnotežja lahko govorite o institucionalnem ravnotežju kot um, o nekem načelu Evropske unije. Tukaj le govorimo o um, razmejitvi pristojnosti, ki jo določa pogodba. Um, in tako razumevanje institucionalnega ravnotežja je razvilo Evropsko sodišče. Že v 50-ih letih je začelo uh, s tem delom, z um, primerom konkretno 956, gre za primer Meroni, pri čemer gre predvsem za zaščito pravnih prerogativov posameznih inštitucij. No, drugi vidik pa je koncept institucionalnega ravnotežja, ki se veliko krat uporablja v politični literaturi in sicer naj bi bil to neke vrste deskriptor odnosov med posameznimi inštitucijami, odnosov moči pravzaprav tako znotraj pravnega kot eh, političnega konteksta v Evropski uniji. Ta koncept, drugi koncept je dinamičen, zato ker gre za odnos med močjo ene in druge inštitucije in ta moč se je precej spreminjala od 50-ih let dalje. Sam se bom v svoji predstavitvi osredotočil predvsem na ta drugi koncept um, institucionalnega ravnotežja. In se spraševal, kaj se je pravzaprav zgodilo z Lizbonsko pogodbo, kakšne so možne implikacije teh sprememb. Komisar Ševčovič je že omenil, da so se stvari spremenile z izbonsko pogodbo in tudi Richard Corbett je omenil to postopno povečevanje moči Evropskega parlamenta. Lahko rečemo, da vse do 70-ih let, vse do trenutka, ko je Evropski parlament dobil prve pristojnosti na področju proračuna, smo imeli praktično bipolarni sistem. Tudi, če si boste pogledali stare uh, učbenike in v našem uh, koledžu imamo v knjižnici stare učbenike o Evropski skupnosti, tam boste videli, da se termin institucionalno ravnoteže nanaša samo na komisijo in svet. Samo kasneje je v to ravnoteže v ta sistem vstopil tudi Evropski parlament in šele od 70 let naprej lahko začnemo malce bolj govoriti o tripolarnem sistemu se pravi parlamentu, komisiji in svetu. Kot vidite, sem tukaj le dal Evropski parlament na vrh trikotnika kot uh, počastitev, kar so naši gostitelji danes. Po Lizbonski pogodbi pa imamo zdaj, če moram jaz tako tentativno pravim, hibridni kvadripolarni sistem. Tukaj le vidite ta sistem. V sistem je zdaj vstopil Evropski svet, tako spravnega kot institucionalnega vidika je to popolnoma neodvisna inštitucija, kot smo ravno kar slišali. Ima možnost sprejemati pravno zavezujoče odločitve in Evropski svet seveda je tudi sam izpostavljen nekaterim ustavnim določbam ker ne vem, če se ne bo enkrat pojavilo tudi vprašanje preglednosti postopku oziroma poslovnika Evropskega sveta. Tako da, kot lahko vidite, imamo v spodnjem trikotniku tega kvadripolarnega sistema zelo kompleksno mesto in sicer eh, podpredsednico, visoko predstavnico zunanje politike. Najprej bom omenjal je za spremembo eh, mesto podpredsednice. Gre za v bistvu neke vrste podtrikotnik moči, ki se je pojavil zdaj le na novo in Naj povem, da ne gre samo za ustvarjanje novega delovnega mesta, ampak da je to povezano s celotnim sistemom podpore v obliki Evropske službe za zunanje politično delovanje. Kar v bistvu pomeni, da imate zdaj bolj ali manj opredeljene odnose moči med posameznimi institucijami, ki so tukaj le na, tem, na tej prosojnici, najmanj definirana v pogodbi, pa je tista relacija med Evropskim parlamentom in svetom. Oziroma, pardon, med Evropskim parlamentom in Evropskim svetom. Kar je dokaj nenavadno, ni nobenih neposrednih povezav in tega običajno v nacionalnih sistemih ne najdete. Če lahko tole zgine, prosim, ja, hvala lepa. Lahko razlikujemo med šestimi um, različnimi um, razsežnostmi ravnotežja. Najprej ustavni položaj, institucionalna avtonomnost, pristojnosti glede spreminjanja pogodbe, potem pristojnosti glede proračuna, ključna imenovanja in tako naprej. A, se opravičujem, tukaj le sem malce na robo številčil. Številka dve je oblikovanje politik. Gre predvsem za to, kakšne pristojnosti ima nek organ pri danji zakonodajne pobude, pri oblikovanju politik in tako naprej. Potem je sprejemanje odločitev, sprejemanje primarnih uh, zakonodajnih aktov, proračunske pristojnosti. Potem četrta razsežnost je sama implementacija. Torej vprašanje je, kakšne pristojnosti imajo posamezne inštitucije na področju implementacije vključno tudi z nadzorom nad implementacijo zakonodaje na ravni držav članic. Potem petič, institucionalna moč, zato ker lahko ta seveda res vpliva na odnos in ravnotežje med posameznimi inštitucijami. In zadnja razsežnost, pri čemer se malce odmikamo od tistega klasičnega termina, um, institucionalnega ravnotežja, je javna prepoznavnost. Tiste institucije, ki so bolj prepoznavne v javnosti in v mednarodnih odnosih, lahko povečujejo svojo moč, svojo moč prav zaradi te večje prepoznavnosti, ki jo imajo v očeh državljanov. Šel bom skozi te posamezne razsežnosti, ne se bat, ne bom šel preveč v podrobnosti. Najprej Gled spremembe v ravnotežju z vidika ustavnega položaja. Tukaj le je posem jasno, da je Evropski parlament dobil največ v Lizbonski pogodbi. Ima okrepljeno moč pri tako imenovani pasereli. Ima več um, moči pri spreminjanju pogodbe ima več pristojnosti pri sami fleksibilnosti, ima možnost za začetek um, in sprožitev okrepljenega sodelovanja, te možnosti prej ni imel in tudi večje pristojnosti pri imenovanju komisije. In za konec ima tudi zdaj enake proračunske pristojnosti kot svet. Torej, kot vidite, je prav pri parlamentu prišlo do največjih sprememb glede ustavnega položaja. In parlament je zdaj bolj kot kdajkoli prej pomemben dejavnik v samem sistemu delovanja Evropske unije. Zaradi omembe takih stvari, kot so pasterele in okrepljeno sodelovanje, ima parlament danes več moči za to, da neposredno vpliva na spremembe sistema v Evropski uniji. Komisija, njen položaj se je oslabil v bistvu, zato ker se mora zdaj spopasti z ustavno močnejšim Evropskim parlamentom in z obstojem Evropskega sveta. Poleg tega je tudi visoka predstavnica oziroma podpredsednica komisije delno spodkopava institucionalno avtonomnost in homogenost Evropske komisije kot take. Na nek način je zdaj svet dobil sedež oziroma pol sedeža v kolegiju komisije, kar, na kar mnogi gledajo kot na relativno šibljenje Evropske komisije. Svet Ta je bolj ali manj ostal nespremenjen, potem pa imamo še četrtega, četrti akter, Evropski svet. Jasno, s tem, ko je nastal, se mu je pozicija okrepila, lahko tudi imenuje ali odpusti visokega predstavnika, kar je z vidika institucije največja novost. Na naslednji prosojnosti. V prosojnici boste videli spremembe v ravnotežju z vidika oblikovanja politik tukaj le spet zmaga Evropski parlament. Tako posredno, zato ker je komisija svetu, eh, parlamentu ponudila okrepljeni dialog in se tudi zavezala k sodelovanju na področju pobud Evropskega parlamenta vem, da so te stvari še vedno predmet pogajanja, ampak parlament verjetno predpostavlja, da bo dobil kar veliko iz teh pogajanj. In um, mislim, da je to predsednik Barozo tudi v veliki meri že obljubil. Tako da Evropski parlament uh, tudi tukaj le veliko pridobi. Komisija je tukaj le zdaj šipkejša. Zakaj? Zaradi tega, ker. Uh, lahko njeno ekskluzivno pravico dajanja pobude spodkopa možnost dajanja pobude strani državljanov, ta tako imenovane citizens initiative. Česar na začetku nismo imeli v prvotnem sistemu skupnosti. In naj omenim tudi, da smo imeli neko vrsto de facto komunitarizacijo starega tretjega stebra Evropske unije. Gre za vprašanja pravosodja in policijskega sodelovanja. In tokrat smo prvič pri nekem področju, ki je prešlo v pristojnost skupnosti, nismo imeli več 100 odstotnega prehoda pristojnosti v komisijo, ampak je ena tretjina stvari ostala v nacionalnih pristojnostih. Poleg tega imajo nacionalni parlamenti tudi zdaj v rokah ta mehanizem nadzora nad subsidijarnostjo, kar lahko blokira predloge komisije. In poleg tega pravica komisije, da daje predloge svetu na področju skupne zunanje in varnostne politike, zdaj je zdaj v bistvu omejena samo na dajanje podpore odločitvam, ki jih predlaga visoka predstavnica za zunanjo politiko. No, svet, tu se stvari niso spremenile, pri Evropskem svetu pa se je položaj precej okrepil. Zato, ker če si boste zdaj prebrali podrobno besedilo pogodbe, boste videli, da se uporablja pri Evropskem svetu in njegovi strateški usmeritvi v Evropske unije zelo močna dikcija. Naprimer, na področju skupne zunanje varnostne politike imate koncept definiranja strateških interesov, kar, določ, kar mora določiti Evropski svet. In to poleg splošnih načel in smernic za eh, skupno zunanjo varnostno politiko. Glede področja pravosodja, varnost, svobode, glede področja varnosti, svobode in pravice, govorimo predvsem o členu 68, tudi tam so se stvari spremenile. Imate štokolemski program, ki je bil sprejet decembra, 82 strani ciljev je v njem. Torej, koliko manevrskega prostora to pušča svetu, je vprašanje. Naslednje področje, odločanje. Evropski parlament je tu dobil okrepljeno vlogo, kot je bilo rečeno, 40 novih pravnih podlag za soodločanje, popolno soodločanje s svetom v proračunskem postopku. Tu gre za zelo, zelo pomembne pristojnosti eh, in bodo pomenile zagotovo spremembo. Komisija pa je svojo vlogo ošibila zaradi Eh, razširitve soodločanja. Je tu 40 področji, kjer Evropski parlament zdaj zahteva neposredno zakonodajne dogovore s svetom, kar seveda zmanjšuje vlogo komisije pri uh, zakonodajnem outputu. To je zelo pomembno. Svet, po mojem, je tudi svojo vlogo ošibil zato, ker je prisiljen v soodločanje z Evropskim parlamentom na 40 novih področjih. Poleg tega pa je tu še pomembno posvetovanje s, s, s parlamentom pri proračunu. Obvezni izdatki so bili prej v pristojnosti eh, sveta, zdaj pa niso več samo v eh, pristojnosti sveta. Ne bom govoril o kvalificirani večini, to je še ena druga stvar. Sicer pa uh, svet zaradi večje uprave kvalificirane večine lahko hitreje pride do dogovora, vendar pa tako komisija in parlament lahko zdaj skušata vplivati bolj na to, kaj se dogaja v svetu, na razmerje moči, zato to ne nujno pomeni krepitve položaja sveta. Pa še Evropski svet Evropski svet je zagotovo pridobil v postopku soodločanja tudi na, na zakonodajno področje. Zakaj? Zato, ker imamo pri klauzuli o zaprosilu pri policiji in pravosodju, omenil sem že člen eh, v pogodbi, možnost, da Evropski svet neposredno vpliva na zakonodajno stališče. Torej, če država članica. Eh, potegne zavorno silo na tem področju, potem je Evropski svet tisti, ki mora najti rešitev. In ukolikor Evropski svet uh, razpravlja o tem, je zakonodajni postopek ustavljen. Šele potem, ko je Evropski svet uh, zadevo odobril, potem se zakonodajni postopek lahko nadaljuje. In tisto, kar je bilo predmet razprave v Evropskem svetu, bo zagotovo na to vplivalo. Potem je pa tu še ena nujna možnost, ki je možna na podlagi podloge MVSZVP. Uh, Države članice oziroma Evropski svet lahko zahteva uh, uh, izredno srečanje ob mednarodnih dogodkih. Kaj pomeni to? To, da države članice oziroma šefi držav in vlad lahko sedajo skupaj in sprejmejo ustrezno odločitev glede razvoja krizne, določene krizne situacije. To predvideva nova pogodba šele. Torej, tu ima Evropski svet zdaj uh, nove pristojnosti za odločanje. Naslednja prosonica, vidim, da že prehitevate. Uh, spremembe v razmerju moči glede izvajanja. Evropski parlament spet je okrepil svoje stališče, ne gre tega podcenevati, namreč lahko zavrača to, da se izvedbeni akti komisije sprejmejo v smislu zakonodajnega delegiranja. Prav tako lahko blokira sprejem Poleg tega pa je tu še so odločene glede ureb o nadzora egzekutivnih izvedbenih aktov komisije. Tu je deloma svet sprejel že prej, zdaj pa je to tudi uradno kodificirano v pogodbi, kar zagotovo krepi nadzor Evropskega parlamenta nad izvajanjem. Komisija je po mojem tudi okrepila svojo vlogo. Zakaj? Zaradi tega, ker se predvideva nov sistem uh, delegiranih aktov, ki lahko, no, o tem se pogajanja še niso zaključila, ki lahko pomeni zmanjšanje območe eh, oziroma področja nadzora nacionalnih ekspertov nad izvajanjem, izvedbenim aktom. Vendar pa, če si to pogledamo v smislu komitologije oziroma regulatornih in upravnih eh, postopkov oziroma odborov, ti v bistvu izginjajo, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. V bistvu bi morda lahko. Eh, države članice dobile malo več autonomije glede tega. Komisija seveda lahko uh, sproži um, postopke glede kršitve proti državam članicam na podlagi uh, šestega naslova prejšnje pogodbe, uh, kaj je bilo vse neko bolj sivo moč področje, zdaj pa uh, zna biti to nekoliko bolj jasno, predvsem glede pravosodja notrih zadev. Svet je ošibil svojo vlogo, zaradi tega, ker mora izvedbene akte komisije uh, podvreči pogovorom z Evropskim parlamentom, prav tako pa je zmanjšal svoj nadzor glede komitološke evropskih postopkov, torej nekoliko ošibljena vloga sveta. Evropski svet pa nima neposrednih izvedbenih pristojnosti, zato njegovo stališče ostane spremenjeno. Pa še uh, institucionalna moč. Evropski parlament ne spremenjena v smislu internih moči, pristojnosti, glede na to, da imamo omejeno število poslancev, ampak to pravzaprav dramatično ne spremenja interne koherence Evropskega parlamenta. Pri komisiji njena institucionalna moč, interna institucionalna moč se je povečala zaradi tega, ker predsednik ima zdaj pristojnost imenovati podpredsednika in lahko tudi prisili člana, da uh, odstopi brez pristanka celotnega kolegija. Upamo, da se to ne bo zgodilo, ampak predsednik ima pač to možnost, to pristojnost v izrednih. Uh, uh, situacijah bi to lahko okrepilo moč predsednika, da deluje interno. Poleg tega pa obstaja morebitno še nadaljna okrepitev te vloge s tem, ker bi se lahko zmanjšalo števila, število komisarjev. V akademskem pisanju se piše, da bi zmanjšanjem kolegija lahko prerasporedili institucionalno pomoč seveda se pojavlja vprašanje, ali mora vsaka država članica imeti komisarja v kolegiju, ampak načeloma to izhaja iz, uh, iz, iz dogovora z Irsko, da je lahko podprla Lizbonsko pogodbo. Kakorkoli že, vloga sveta se je zdaj še bila zaradi tega, ker uh, rotirajoče predsedstvo nima več neposredne povezave s predsednikom uh, Evropskega sveta kar pomeni, da lahko pride do neskladja med delovanjem predsedstva, trojočega predsedstva in pa Evropskim svetom. Svet uh, bi lahko potencijalno potegnil krajšo. Prav tako, prav tako se tu lahko zagotovi manjše neskladje med um, dejstvom, da predsedstvo uh, predseduje vsem formacijam sveta razen. Uh, svetu za zunane zadeve, ki mu predseduje visoki predstavnik oziroma podpredsednik komisije. Če se obravnavajo iste zadeve, lahko prihaja do dodatne internih tren v, eh, znotraj sveta. Evropski svet ima okrepljeno svojo institucionalno moč to je zagotovo ena izmed pozitivnih vlog uvedbe novega predsednika Evropskega sveta in kontinuirane s tem ne bom zdaj govoril. Je pa pomembna možnost, da ministri različnih formacij sveta lahko sodelujejo uh, pri različnih um, formacijah oziroma zasedajo pri različnih formacijah sveta, zaradi tega, ker se to lahko zagotavlja večjo doslednost med formacijami sveta. Torej, če lahko prav, zahtevate od eh, ministrov, da zasedajo tu in tam, potem to lahko pomeni tudi ustrezne posledice glede izvajanja. Pa še eh, prepoznavnost, vidnost. Evropski parlament je zagotovo pridobil razširjen postopek soodločanja in dodatne pristojnosti sveta zagotovo povečajo vidnost in prepoznavnost Evropskega parlamenta. To se je pokazalo že pri uh, zavrnitvi sporozuma SWIFT. Nekaj dni potem se je Evropski parlament pojavljal v tisku, kar je bilo uh, nevideno dotlej. Do Doslej se je parlament pogosto pojavljal bolj kot negativni element, zdaj pa je s tem zagotovo pridobil pozitivno prepoznavnost. No, to so vidiki, o kateri bi lahko razpravljali eh, v nedogled, eh, obstajajo različne mnenja, ampak ne glede. Na to eh, bi lahko dejal, da je komisija nekoliko ošibila svojo vlogo, ravno zaradi tega prepoznavnosti predsednika Evropskega sveta, zna to iti seveda na škodo predsednika Evropske komisije. Neizogibno je to, dva predsednika imamo v bistvu na vrhu in že opažam, da bi mediji članke skrajšali, govorijo pač gospodu Van Rompaju ali kar o predsedniku EU kar je seveda eh, resna poenostavitev, eh, posprošitev, vendar pa tako ljudi doj, dojemajo Evropske unijo. Predsednik komisije je nekaj drugega za uh, javnost. Seveda je predsednik komisije danes dopolne rekel, da bo storil vse, kar bo mogoče, da se bo soočil z izzivom, soočanje s publikom in tako naprej, ampak samo tako navržem. Potem je pa še eno tveganje tu. Pod predsednik komisije, visoki predstavnik se zna povezovati samo z Evropskim svetom ali svetom v medijih. Če se pogledamo, kako mediji pišejo danes o baronici Ashtonovi, pogosto uh, je samo predstavnica sveta, ne pa tudi podpredsednica komisije. Ker je težko reči visoka predstavnica in podpredsednica komisije, zato si rečem pač visoka predstavnica, pika. Na tem sestanku je rekla to in to. Zato komisija v smislu prepoznavnosti nekoliko izgublja svojo težo. In še Evropski svet zaradi stalnega predsednika in tega, da uh, zna predsednik Van Rompaj uh, eh, sklicati več neuradnih srečaj, kar je nakazal že uh, predsednik Van Rompaj, zna njegovo uh, prepoznavnost zagotovo ukrepiti. Če to zdaj uh, zelo grafično uh, postavim v, ta, v to skico, brez nekih številčnih uh, oznak. Lahko rečemo, da je niča tam, kjer se kaj ni dosti spremenilo, minus, če je nekdo izgubil moč ali pristojnost, plus, če jo je pridobil. In tako vidimo, da sta tu dva glavna uh, zmagovalca, Evropski parlament in Evropska komisija. Evropska komisija uh, Eh, svet in komisija sta relativna eh, poraženca, parlament in svet, evropski svet sta pa relativna zmagovalca. Torej, v relativnem razmerju moči, medinstitucionalnem razmerju pomoči sta evropski parlament in evropski svet, evropski parlament in evropski svet zmagovalca. Naj zaključim. Kaj lahko rečemo? Prvič, Evropski parlament in Evropski svet sta iz Lizbonske pogodbe izšla kot glavna pola moči v tem polizbonskem institucionalnem sistemu. Na, na, pokazalo se je, da imamo nedoločeno razmerje v pogodbi. Zato je dolgoročno treba sprejeti strateške dogovore med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom. Morda bi se lahko, lahko razmišljali o medinstitucionalnem dogovoru med tema dvema institucijama. Gospod Korbet je ravno kar povedal, da je predsednik Van Rompuy parlamentu že ponudil dodatne briefinge, dodatna srečanja. To je prvi korak. Vprašanje pa je, če bo to dovolj. Kajti ti dve instituciji sta zdaj najpomembnejša pola moči, kot sam razumem. Zmanjšanje, relativno zmanjšanje moči komisije tako v zakonodanem smislu kot v smislu zundanje politike je tudi dejstvo. Tu gre za relativno izgubo moči, vendar pa eh, zagotovo ne nezanemrljivo. Komisija je vse bolj stisnjena v institucionalnem sistemu med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom, ki sta glavna pola moči. To predstavlja seveda veliki ziv za komisijo in podpredsednik Ševčovič je že povedal, da se komisija dobro zaveda tega, da je zdaj prišlo do bolj eh, do, do institucionalnega ravnoteženja, ki je večji izziv kar je res in kar ustvarja tudi večjo konkurenco. Vsi pravijo, da je konkurenca boljša, dobra, da prinaša dobro. Seveda pa sem želim lahko le najboljše. Tretji zaključek. Uloga komisije kot motor sistema se zdaj sooča z novimi izzivi radi, ravno zaradi okrepljenega Evropskega sveta. Obstaja tveganje, da se Evropski svet zdaj razume kot tisto institucijo, ki prinaša strateške koncepte, zamisli in nove smernice. Če naj komisija igra vlogo proti uteži in ohrani to vlogo motorja, potem, potem se mora komisija predvsem tesno povezati z Evropskim parlamentom. In novi okvirni sporazum lahko pomeni del tega, uh, tega te zahteve za Evropsko komisijo. Torej, spet lahko rečemo, da konkurenca vodi integracijski proces naprej. Evropski svet zmanjšuje relativno moč sveta Evropske unije, kar uh, seveda lahko pomeni, da bom zdaj razjezil kolego v sekretarjatu sveta Evropske unije, ampak v bistvu je Evropski svet uh, ima novega pomočnika in to je svet Evropske unije, ki postane super koreper. Potem se vprašamo, kaj je koreper, pa imamo uh, višji, nižji koreper. No, to še ne vemo, ampak vidimo, da se vloga sveta Evropske unije relativno šibi. Nova vloga visokega predstavnika in podpredsednika komisije je zagotovo nek čuden konstrukt, nekaj najbolj čudnega, kar je bilo doslej institucionalnega ustvarjenega in že kar nekaj čudnih konstruktov smo imeli, političnih, zakonodajnih in uh, pogodbenih, ampak pogajanja vedno prenesajo kaj zanimivega. Dobro, Ta uh, funkcija je zdaj nekoliko neodobna in nima neke demokratske legitimnosti v institucionalnem podtrikotniku med komisijo, svetom in Evropskim svetom. To je zelo, zelo težka služba, zelo težka pozicija, v bistvu najtežja verjetno, ki je lahko uh, zadanete v Evropski uniji in nisem pravzaprav stoodstotno optimističen glede dolgoročne stabilnosti te zelo negotove funkcije. Torej, pazljivi eh, bomo morali biti. No in še zadnji zaključek. Kompleksno se je spremenila in nasplošno institucionalno roteže se je spremenilo, kar pomeni, da je eh, medinstitucionalno, če kot vidite, medinstitucionalno sodelovanje še bolj pomembno kot doslej. Če ustanove ne bodo med seboj vse čas skušale doseči kompromisa in izmenjavati si podatkov in graditi zaupanja, nič ne bo delovalo. Torej, preko sporozumov, preko srečam, preko sestankov, karkoli že, bo treba zagotoviti boljše zaupanje in trdnejše sodelovanje med ustanovami. Če tega ne bomo zagotovili, potem nič ne bo delovalo. In tu, gospod podpredsednik, vaša vloga bo zagotovo zelo pomembna. In še zadnja prosovnica, pika na i, tisti, ki še vedno mislijo v politični praksi ali v akademiki, da gre za ustanovno, institucionalno business as usual, da se nič ni spremenilo, zagotovo si morajo prebrati pristop eh, iz knjige Daniela 527. Eh, si

Hvala lepa, v veliko veselje in čas mi je, da sem lahko danes tu. Tudi sama sem pripravila uh, prostornico PowerPoint, vendar pa bom uporabila ne nekaj prostornic, ker se v veliki meri strinjam s, s, z mnenjem profesora Monarja. Sama bi govorila o globalnem ravnotežju, ali je Evropska unija bolj supranacionalna ali bolj mledvladna organizacija po Lizbonski pogodbi. Torej, kakšen je trend, kako se ta sistem razvija? O tem bi rada spregovorila. Institucije sem tu razdelila uh, glede na supranacionalno in medvladno metodo, glede na to, da nimam več skupnosti. Če gremo na začetek, vemo, da je bila komisija zagotovo jedro metode skupnosti in je bila tudi uh, garancija za supranacionalni značaj Evropske skupnosti. Svet je pa uh, v bistvu bil tisti, ki je se zauzemal za medvladno sodelovanje. Evropski parlament je ukrepil svojo moč v letih, v desetletjih in postal eden izmed glavnih dejavnikov supranacionalnega dejavnika. Tako kot tudi sodišče. Sodišče bi načeloma moralo biti nepristrano, vendar pa ima tudi sodišče svojo vizijo o razvoju Evropske unije in zagotovo uh, sega bolj v smer supranacionalnega značaja. Sodišče sem torej naš, dala na stran Komisije in Evropskega parlamenta na levo, torej na supranacionalni, nadnacionalni dejavnik, v medvladni dejavnik sem pa imenovala predvsem Evropski svet in svet Evropske unije. Člen 10 pogodbe Evropske unije vzpostavlja ne, medvladni značaj sodelovanja med uh, tema institucijama. Če skušamo analizirati posamezne institucije, potem eh, se lahko strinjam s tem, da je Evropski svet okrepljen z Lizbonsko pogodbo postal je glavni dejavnik oblikovanja politike v Evropske unije. Ustvarja glavno politično smernico, daje zagon, določa prioritete, določa strateške cilje, interese, zunanega delovanja in tako naprej. Naslednji prosovnica, tu gre za ustanovno institucionalno presenečenje. Predsednik Evropskega sveta, zakaj je takšno presenečenje? ko smo prebirali kons, uh, ustanovno pogodbo in potem Lizbonsko pogodbo, smo ugotovili, da bi predsednik Evropskega sveta težko bil kaj več kot uh, super uh, tajnik uh, 27 erice in držav članic. Ampak v praksi uh, je predsednik postal presenečen. Predsednik von Rompuy uh, uh, tolmači svojo vlogo zelo, zelo proaktivno. Več srečanj se organizira Evropskega sveta. Videli smo tudi veliko srečanj na mednarodni ravni, kamor odhaja predsednik von Rompuy. Prečakujemo lahko celo okrepljeno vlogo predsednika v času belgijskega predsednika, naslednjega belgijskega predsednika. Prepričan sem, da bo predsednik, prepričan sem, da bo predsednik Van Rompuy skušal v času belgijskega predsedstva svojo logo oblikovati še bolj prosto. Svet je naslednja institucija, eh, njegova vloga šibi. Njegova vloga je oševljena ravno po eni strani zaradi povečane vloge Evropskega sveta, ker iz, izhaja iz izvonske pogodbe kot izvajalec tistega, kar Evropski svet določi. Prav tako mora na več področjih deliti zakonodajno pristojnost z Evropskim parlamentom. Noga, nova pravila o izvrševanju in delegiranju, kar pomeni prekinitev komitološkega postopka, prav tako pomeni ošebljeno logo sveta in ga postavlja v tem smislu eh, na isto ravno kot Evropski parlament. Potem se tudi predseduje formacijam na različne načine, kar bi pomenilo problem za prepoznavnost sveta kot institucijo. Jaz spomnim, da je tudi vloga sveta za splošne zadeve postala predvsej negotova, zato ker je nejasno, kako naj ta svet zagotavlja koherenco med posameznimi informacijami po lizbonski pogodbi bi svet za splošne zadeve spet eh, moral postati nekakšen koreper. Torej, vloga sveta za splošne zadeve je bila ošibljena. Prav tako. Naslednja prosojnica. Vsi se strinjamo, da je Evropski parlament pridobil moč v zakonodajnem smislu, na isti ravni je zdaj vse svetom v delegacijah, ima več pristojnosti pri proračuna, več nadzorne funkcije pri drugih ustanovah in vse več, postaja vse večja politična moč. Mislim, da lahko kar nadaljujemo, ker je bilo že povedano, da je parlament pridobil več pristojnosti pri zakonodaji in ne samo zaradi 90-odstotnega povečanja obsega postopka soodločena. Rada bi ukrepila tudi pravico do pobude Evropskega parlamenta za revizijo pogodbe. Prav tako pa je bila okrepljena možnost Evropskega parlamenta zahteve od komisije, da predlaga, da poda zakonodajne predloge. Omenila sem že delegacije. Tudi uh, postopek uh, priglasa je razširjen. Prej se je to imenoval pristanek, ascent, zdaj pa je to consent. In to je bil prej v bistvu instrument nadzora od zunaj. To je bilo nekako jedrsko orožje. Eh, v bistvu je bil to instrument, ki je bil prevelik in premočan, da bi se ga uporabilo. Evropski parlament bi lahko s tem instrumentom, naprimer, lahko zavrnil pristop nove države članice, kar je bilo premočno orožje, da bi ga sploh lahko uporabili. V praksi se je pokazalo, da Evropski parlament svoj instrument, svojo pristojnost priglasa, Eh, zdaj laže uporablja. Tudi preventivno, unaprej, ne samo po eh, sprejetem zakon, pre, po sprejeti odločitvi. Evropski plan zdaj lahko naprej grozi, da bo uporabil eh, preglas, kar seveda lahko vpliva na eh, druge ustanove. Torej, če se uporablja ta instrument preventivno, Povedano je že bilo, da ima Evropski parlament večjo moč v proračunskem postopku. Mislim, da bo prav tako to zelo pomembno za skupno zonanjo varnost v politiko in predelovanju uh, eh, Evropske službe za zonanje politično delovanje. Evropski parlament bo lahko okrepil svojo moč pri sektorjih, pri katerih doslej ni imel pristojnosti, prav tako bo lahko vplival proračunsko na tiste sektore, kjer še vedno nima pristojnosti zakonodajne pristojnosti. Kaj je pa z nadzornimi pristojnostmi? Tudi v tem smislu ima eh, parlament večjo moč. S tem naj bi se predvsem analiziralo odnos med komisijo in parlamentom na začetku je bil Evropski parlament nekakšen učenec Evropske komisije, bil pod njenim protektoratom. Zagotovo se spomnimo tudi primera, ko je možnosti, da je Evropski parlament bil prišel tudi pred sodišče zaradi pomoči komisije. Spomnimo se prvih primerov na sodišču zaradi, prav, zaradi spora o pravne podlage, ampak zdaj se je v bistvu ravnoteže spremenilo, že s prvo Borosovo komisijo in zdaj s Borosovo drugo komisijo, še posebej, saj Evropski parlament postaja vse bolj uh, močan v smislu tudi odobravanja sestave nove uh, komisije. Potem so bili tu še sporozumi SWIFT, eh, PNR, ACTA, tu gre za uh, trgovinski sporazum. V teh, možn, v teh primerih je Evropski parlament odgovarjal zelo proaktivno, zelo aktivno, zelo odločno uh, v odnosu do drugih uh, institucij. Naslednja predstavnica. Posebno partnerstvo, ki je bilo vzpostavljeno v novem okvirnem sporazumu, Eh, o katerem je govoril, o katerem se je pogajal gospod Korbet. To se mi zdi izjemno zanimiv dogovor, eh, zanimiv sporozum. Saj vzpostavlja nov odnos s komisijo, ki mora poročati, obveščati in celo pozvati Evropski parlament kar lahko celo pomeni posamezni odstop, kar česar pogodba ne predvideva. Ampak ta medinstitucionalni dogovor, ta institucionalni dogovor eh, zagotavlja večjo koordinacijo, več obveščanja, izmenjave informacij, in tako uh, tudi spremeni nekoliko razmerje med komisijo in parlamentom v mednarodnih pogajanjih. Naslednje vprašanje, ali je komisija šipkejša? Verjetno, komisija je nekoliko šipkejša v tradicionalnem smislu, vendar pa mislim, da komisija predvsem spreminja svojo vlogo. Tu ne gre toliko za njeno moč kvantitativno. Komisija se spreminja interno komisija zdaj zauzema bolj medvladni pristop, kar je seveda tudi posledica sestave komisije. Ob 27 komisarjih je to naravno in ni nemogoče, da bi komisarji včasih zastopili tudi nacionalne interese. Komisijo bi morali zmanjšati v obsegu, v smislu števila komisarjev, vendar pa je vprašanje, če bo to mogoče. Čeprav je predvideno, da bi se to moralo zgoditi po letu 2014. Že zdaj obstaja politični dogovor, da se to ne bi zgodilo in ob soglasnem odločanju bi se to lahko preprečilo. Komisija zna tudi predlagati vse, zakonodaj, vse manj zakonodajnih postopkov in tudi na področju uh, območja svobode, varnosti in pravice oziroma razen na tem področju, seveda tam se uh, veča število, države članice pa tudi dobivajo pristojnost uh, pobude. Komisija tako, tako izgublja svoj politični zagon. To pa zato, ker Evropski svet v, nov, eh, v novi konstelaciji igra pomembno šalogo v smislu tega. Če to primerjamo, če današnjo komisijo primerjamo z Delorjevo komisijo, takrat je imela komisija zelo močno politično vlogo, imela to vlogo uh, uh, uh, političnega zagona, te politične moči zaradi zakonodajnih predlogov in zaradi strategije, ki jo, uh, zaradi strateške vloge, ki jo je komisija imela, ki jo ima pa zdaj Evropski svet. Danes komisija zgolj izvaja strateške smernice, ki so določene na drugi ravni. Ne vem, če zdaj to pomeni nujno šepkešo komisijo, pa zagotovo pomeni drugačno komisijo. Komisija se spremenja, njena loga se spremenja, kar je lahko čisto fiziološko in lahko to razumemo kot naslednji korak v evoluciji. In v naslednjem delu predstavitve bom lahko prikazala, kako se lahko prerasporedi to uh, razmerje, medinstitucionalne razmerje. Uh, we, uh, naslednja prosojnica. To lahko zelo hitro preberemo, torej visoka predstavnica. Zunanja služba je tretji klobuk jo nosi, tega klonosi visoka predstavnica. To je zelo težavna naloga. Sedaj se pogovarjamo o tem, kdo daje ta en glas Evropski uniji v Združenih narodih. Vidimo, da ni lahko, ko imamo mednarodne sporozume. Tudi primer Curieu je tako In ni lahko, ko gre za zastopanje komisije. Komisija je zauzela trdno stališče pri tem, zavrnila je mnenje sveta in videli bomo, kako je pri Merkuriju. Gre za ravnotežje sveta in komisije pri mednarodnih sporozumih. To je zelo pomembno. Pa še, nas, še en simptom nove vloge, šipkejše ali drugačne komisije, to je tako imenovana agentifikacija. Imamo več kot 40 agencij. Te agencije igrajo vlogo, ki bi jo morala igrati komisija. Seveda je veliko nadzora nad agencijami, ampak. To so ekspost kontrole, to imamo Evropsko sodišče, ombudsmana, agencije, upoštevajo tudi listino temeljnih pravic, ampak zelo zanimivo se mi zdi to, da resolucija o okvirnem sporazumu določa parlamentarni nadzor na delovnem mestu izvršnega direktorja regulativnih agencij. To je zelo pomembno kajti agencije morajo biti neodvisne, ampak ne preveč. Naslednja prosojnica, Evropsko sodišče. Seveda tega ne moremo spregledati, to pa je tam pregledu. Tudi sodišče ima vse več pooblasti. Sodišče bo imelo pristojnost pri glasovanju Evropskega sveta glede organov, uradov, agencij Evropske unije, tu imamo tudi legalni pregled, tudi o, uh, nedelovanje in predhodne obravnave. To je pomembno tudi za agencije. Agencije so v stiku z državljani in to, da imamo najprej to prvotno obravnavo, preden gre to na Evropsko sodišče, je to lahko zelo korisno. Sodišče prevzema ustavno vlogo. To je tudi učinek listine temeljnih pravic. Sodišče mora seveda zagovarjati svoje stališče tudi glede listine o človekovih pravicah. Zato sodišče vse bolj uporablja to listino. Sodišče pa bo tudi zadnje, ki bo presojala v tem sistemu. Mislim, da ne bo spremenila svojega stališča pri vodenju mednacionalne skupnosti. Naslednja prosonica, kaj pa novo ravnotežje? Ali Evropska unija bolj supranacionalna in bolj medvladna? Če dodamo povlastila ene institucije, potem lahko rečemo, da je izvedeka nadnacionalnosti, vidimo izgubo. To, kar je izgubila komisija, je pridobil parlament. Po drugi strani pa to, kar je izgubil svet, je pridobil Evropski svet. Torej vidimo lahko, da gre za nično igro med tem ravnotežem, med nacionalnostjo in med vladnostjo. Tu imamo isto ravnoteže in Mislim, da to ni res. Če pride do tveganja v sistemu, da bi šli bolj na medvladni sistem zaradi močne vloge Evropskega sveta, potem vidimo, da to lahko povzroči tveganja. Če imamo medvladni sistem, imamo kompromise zaradi splošnega interesa. Sedaj pa verjetno želimo imeti močnejše institucije, ki bodo poskrbele za splošne interese. Vloga komisije se spreminja. Tu sem provokativno zapisala supersekretarjat sveta ali neki študijski oddelek kar pomeni, da bo tako, če komisija ne bo v tesnem zavezništvu s parlamentom. In tu vidimo nekatere ideje, ki krožijo v različnih doktrinah, s tem se ne strinjam, recimo to, da bi združili predsednike komisije in sveta, no, s tem se ne strinjam, Nekateri think tanki so predstavili to idejo, da bi združili ti dve delovne mesti. Potem imamo tu tudi predlog, da bi imeli neposredne volitve predsednika komisije. Tudi v Lizbonski pogodbi je to menjeno. To bi lahko bila zelo dobra ideja. Na tak način bi lahko imeli močno demokratično vlogo komisije. Ampak mislim, da ni verjetno, da bo to sprejeto politično gledano države tega verjetno ne bodo spremenile, se bi morale spremeniti tudi pogodbo. Ampak kaj bi lahko storili pri naslednjih volitvah predsednika? Korisno bi bilo, če bi vsaka politična stranka v parlamentu predstavila lasnega kandidata. Na tak način bi povečali tako nadzor kot politizacijo komisije povečali pa bi tudi vidnost predsednika komisije. Naslednja prosojnica, kako lahko svetovni sistem ravnotežimo. Tu vidim ključno vlogo za Evropski parlament v prihodnji Evropski integraciji. Drugačen scenarij pa bi bil lahko ta, da ne bi imeli koordinacije, kot smo rekli prej, med parlamentom in svetom, ampak da bi imeli res vsega, močen dialog med parlamentom in Evropskim svetom. Da bi imeli močnejšega predsednika Evropskega sveta in da bi imeli res odločen Evropski parlament. Evropski parlament si mora svetom deliti ne samo zakonodajno vlogo, ampak tudi politično vlogo pri določanju prednostnih nalog v sodelovanju z Evropskim svetom. Že veliko let govorimo o tem demokratičnem deficitu To je le majhna težava sedaj, ker je bilo soodločanje razširjeno do 90 odstotkov primerov, ampak politični deficit je problem, ker nimamo mednacionalnih strank. Torej, politični deficit je naslednji cilj, ki ga moramo doseči. Zaponiti moramo ta deficit, naslednja prosojnica in to je pomembno tudi za Evropski parlament. Če pa želimo zapolniti to vrzel, ki jo zaseda politični deficit, pa potrebuje Evropski parlament vizijo Evrope. Parlament mora biti glavni pri viziji Evrope. Parlament deluje v imenu narodov Evrope, uporablja listino temeljih pravic, pravna sredstva, politične vplive na zelo praktičen način. Parlament, ki je lahko precej agresiven, kot to vidimo, tudi pri mednarodnih sporazumih recimo. Stvarili pa bi lahko tudi mednacionalne stranke in mednacionalne vrednote, mednacionalne kampanje. To bi lahko bil nek način, po mojem mnenju, za to, da bi spremenili ta premik k medvladnemu sistemu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lučija Serena Rosi, mislim, da je ta akademska perspektiva res razširila politično pri tej seji in to nam omogoča, da tako odpremo razpravo. Ne vem, koliko časa imamo za razpravo. Pet minut. Oprostite, oprostite, gospod. Oprostite mi, res, pozabil sem na vas. Res oprostite. Sedaj sem na vrsti jaz. Ja, seveda. Ja, me slišite. Francoščini bom govoril. Kot veste, mogoče ne veste, če ne vam bom obrazložil, sem novinar. Ne bom govoril uradno, ampak osebno. Omenil bom drugačen vidik, kot so ga predstavili tu pristojni govorci pred menoj. Sem uporabnik institucionalne reforme in zato vam bom povedal, kako ta reforma deluje glede na uporabnike. Najprej bi rad rekel, da so sedanje inovacije zelo pomembne ampak vse še ni jasno. Tu imamo še vedno nekatere negotovosti, to vidim v vsakdanjem delu naših novinarjev v Agence Europe. Ta Agence Europe je specializirana za evropske zdajbe in to vidim vsak dan. Tu vidim dva ključna vidika, ki sta jasna za nas in za naše delo. Najprej glede novih pooblastil Evropskega parlamenta. Parlament je sedaj so zakonodajalec in je neposredno vključen v to delo, iz katerega je bil prej posem izključen. Izključen je bil iz odločitev, tam so se le pogovarjali, torej izključen je bil predvsem iz kmetijstva in skupne trgovinske politike. Sedaj pa že vidimo, v kolikšni meri se ta nova pooblastila parlamenta spreminjajo in kako so spremenila tudi delovanje Evrope. Veliko je primerov. Na to lahko odgovorim, če imate specifično vprašanje. Drugi vidik pa se nanaša na parlament, ki že jasno deluje, ampak tu imamo tudi spremembo delovanja Evropskega sveta. Tu imamo stalno predsedstvo in to poznate. In po mojem mnenju je vse v tej spremembi globalno pozitivno, kljub nekim manjšim pripomam, ki bi jih lahko imeli, ampak to smo kritizirali v medijih in kritizirali smo izbiro stalnega predsedstva, ker so nekateri novinari rekli, da te osebe niso znane v javnosti, tako na evropskem kot na svetovnem prizorišču. Rekli so, da gre za takšne ljudi. Gospod Novot je to pisoval. In to je napačno. Če bi imeli svetovno znano osebo, potem bi potrdili pretekle pričakovanja. In potem bi imeli še veliko več težav, če bi šlo za tako osebo. Gospod Van Rompuy, ne vem, če sem prav izgovoril, ampak veste, o kom govorim, je podal izjavo, ko je prevzel to funkcijo. Na prvi pogled je bil nekoliko skromen, ampak res je drzen in povedal je nekaj pomembnega. Rekel je približno, moja osebna mnenja niso pomembna. Sploh jih nikoli ne bom izrazil. Predstavil bom javna stališča za novinarje in vsa ta stališča bodo stališča celotnega Evropskega vrha. Na prvi pogled je ta izjava skromna. Ampak pravzaprav ta izjava pomeni, da je gospod Van Rompuy dal pomembno samo, kar je rekel. Rekel je, da bo predstavil stališče Evropskega sveta, združeno stališče. vsi mediji pa to spremljamo zelo pozorno. Sedaj ni več tega, da gospod Van Rompuy ni bil znan na začetku. Sedaj je že imel priložnost podati nekatere pomembne izjave, celo revolucionarne izjave, bi lahko rekel. Mirno je rekel recimo, da gospodarska unija že obstaja, tako kot je obstala pri Evropskem svetu in obrazložuje na kratko, zakaj je zelo previden, izogiba se temu, da bi se spuščal v prepire med eh, evropskim upravljanjem, tu, kjer se vse spreminja, ampak mm, za njo vse enako. On to imenuje eh, vlada ali upravljanje ali kakorkoli že v Evropi. To že obstaja. Ni potrebno ustvariti novega organa in to je Evropski svet. Potem imamo tu tudi vladne vidike, mogoče vladna beseda ni najboljša, reče Evropska vlada, ampak v praksi lahko rečemo, da vidimo, da imamo vrhe skoraj da vsak mesec. Res je, da na tem sestanku potem slišimo razlago, zakaj imamo te sestanke, na kaj se bodo osredotočili, ampak res je, ko gre za pripravo, vidimo, da to deluje, ampak ko pride nek vodja vlade, omenja vse aktualne zadeve in potem se odloča o tem in gospod vam Rompuj pazi na vse to. Tretja revolucija, ki je rezultat tega delovanja, pa se nanaša na neposredno in stalno udeležbo vodi vladi in držav pri evropskih zadevah. To je mogoče neka banalnost. Saj je običajno, da mm, evropski vodje držav in vlad eh, deluje skupaj, ampak prej ni bilo tako. Prej smo imeli vodje držav in vlad, ki so poznali evropske zadeve na bolj nejasen način, površno predvsem. Tako je bilo v preteklosti. Nekateri vodje vlad. so predsedovali šest mesecev in potem so se srečevali recimo s predsednikom ZDA. Vsi vemo, da vsi občudujejo ameriškega predsednika, ampak predsednik Evropske komisije mi je priznal, da se je zgodilo recimo, da je na začetku sestanka asistentka ameriškega predsednika vprašala, ampak kdo je ta? Odkud je prišel ta predsednik? In takšna je bila realnost. Tam je bil nekaj dni, nekaj mesecev prej ni bil več on predsedojoči in potem smo imeli nekoga drugega. In tu smo videli, da so bili nekateri predsedojoči nekoliko neprimerni za to delo, ampak dobro, takšen je vidik Evrope. Toliko glede mojega vsakdanjega dela, to je vloga parlamenta. Nekateri so že rekli, da nikoli nismo govorili o Evropskem parlamentu, o medijih, sedaj pa govorimo o tem. Seveda, novinari to razumejo, razumeli so, zakaj gre sedaj pri parlamentu. So odločanje je ključnega pomena. Sedaj parlament odloča. Tu gre za spremembo Evrope. In to je nekaj živega, nekaj, kar se spreminja. Pa še en vidik te institucionalne revolucije, lahko rečem, da ni vse jasno. Mislim, da moramo pomisliti na uporabo. Zlasti, ko gre za vodje diplomatskih služb. Torej, vo, sedanja vodja je tudi podpredsednica komisije je tudi predsednica te zunanje službe in kako bo to delovalo v praksi, me zanima. Priznam, da mi novinari tega ne razumemo prav dobro in mislim, da je tu videti, da se mediji motijo. Predstavili so jo kot imetnico tega dela. Mesto to je. Predstavljajo jo kot evropsko zunanjo ministrico. To je napisano napačno odstopanje, to je napačno imenovanje in to potem lahko tudi vpliva na mnenje. To še ne vplava. Nimamo še skupne zunanje politike. Evropski svet je sicer podal izjavo o tem, ampak zaenkrat imamo to službo, imamo predsedujočo te službe, ki prispeva gradni evropske zunanje politike. Nekega dne pa bo to postalo kaj drugega, ko se bomo skupaj pogovarjali o težavah. Ampak po mojem mnenju je napačno, da govorimo o zunanji ministrici in napačno, da govorimo o kvalificirani veličini. Mislim, da moramo biti pri kvalificirani večini previdni. In rad bi citiral dva primera glede tega. Najprej nekaj starega, pa nekaj bolj aktualnega potem še. Spomnim se starega primera, trenutka, ko je izbruhnila vojna v Iraku. Takrat se je zbrala konvencija in takrat so se pogovarjali o skupni skupnih zadevah, o vojaških zadevah so se pogovarjali, o skupni znani varnostni politiki in vsi to poznajo. Tiste države članice, ki so želele sodelovati v tej vojni, so sodelovali, nekatere pa so zavrnile udeležbo. In potem smo imeli nekatere, ki so rekli, kaj pa spoh pripravljamo, spoh še nimamo pravil skupne zunanje politike. In potem se je že vse ponesrečilo, vse je bilo grozno. In le dve osebnosti sta bili jasni in to je bil Jacques Delors in drugi je bil Giscard d'Estaing, ki je predsedoval konvenciji, kot veste. Rekel je nekaj ločno, ampak vsebinsko je to enako. Če ne bi imeli skupne znanje varnosti politike s kvalificirano večino, potem bi razbili Evropo na dva dela, kajti v tem trenutku bi imeli Združeno kraljestvo, nekatere države iz vzhodne Evrope, ki bi se odločile to, da ne bodo sodelovale, druge Nemčija, Francija in druge pa bi sprejele, da bi sodelovale. In kakšen bi bil rezultat? Rezultat glasovanja ne bi bil več pomemben, če bi glasovali, bi rekli, Tu imamo skupno zunanjo politiko, glasujemo, odločamo in potem bi res razbili skupno zunanjo politiko Evrope na dva dela. Rekel pa sem, da bom omenil dva primera. Ja, še en primer, ta je aktualen, glede Kosova. Kot veste, Evropa nima Evropa ni priznala Kosova. Nekatere države članice so priznale Kosovo, nekatere pa ne. In tudi tu lahko vidimo, da če rečemo, da skupna znanja politika obstaja, glasujemo, se strinjamo, potem bi to povzročili težave Evropi. Priznati moramo, da Španija recimo ne prizna Kosova, to seveda vpliva na vse. To je pomembno, ne moramo reči, da to ni nepomembno. Ne za Kosovo, te težave mogoče lahko redimo, ampak to je pomembno, ker bi to pravno pomenilo, da bi priznali načelo, da neka država Združenih narodov lahko postane svoja država. Del države se lahko loči, razglasi neodvisnost, brez soglasja celotne države ali pa nasprotju s tem soglasjem ali pa če imamo recimo državo, ki recimo obsega določene države, recimo tu imamo baske in tako naprej in če imamo določene avtonomije kot recimo Kataloni in če nekateri potem ne morejo sprejeti tega, da je to možno. No, to sem obrazložil zato, da bi rekel ne skupna zunanja politika ne obstaja, ne obstaja zunani minister in tako moramo to razumeti. In tako jaz razumem svoje delo in delo, ki ga mi opravljamo še zadnje. Predsedujoči, zaključujem res zadnje. To je okrepljeno sodelovanje. Številni ne mislijo, da lahko napredujemo s 27 državami članicami. Govorili smo o tem, da bi napredovali skupaj, ampak nekatere realizacije pa niso možne pri 27 državah. Tu imamo to okropljeno sodelovanje, ki postane ključnega pomena. In ne bom govoril o teoriji, nisem univerzitetni profesor, to ni moja vloga, govorim le o realnosti. Jacques Delors, je predstavil predlog, ne sam, z drugimi. Rekl je, da bi morali ustvariti Evropsko skupnost energije in rekel je, da bi bilo nemogoče, nekatere države bi bile proti, potem bi morali sprejeti to določbo ukrepljenega sodelovanja, kar pomeni, da tiste države, ki želijo sodelovati, sodelujejo, tiste, ki pa ne želijo, pa bodo mogoče sodelovali v prihodnosti. Seveda je to zelo občutljivo vprašanje. Zato, ker tiste države, ki so na robu, se seveda bojijo, da bi prišlo do delitve Evropi, da bi razdelili kot pri nogometu na serijo A in serijo B in tako naprej. Pa še besede, ki niso preljubljene, ampak nočemo ločene Evrope, ampak diferencijacijo. Mislim, da to ne sme vplivati na občutljivost držav, ki sedaj recimo ne more sodelovati pri novih pobudah, ampak kaj je pomembno? Nekatere pobude potrebujemo, ne smemo vsega prepričati. Delor je podaril tudi to, da če imamo različne pravne oblike, kot imamo recimo vsaj pri okrepljenem stolovanju, ampak če imamo to recimo v drugi obliki, če bi morali počakati na to, da se vsi strinjajo, potem sedaj sploh ne bi imeli dveh ključnih realizacij današnje Evrope in sicer šengenskega območja ne bi imeli, veste, kaj to pomeni, to je prostor prostega gibanja in tudi skupne valute ne bi imeli. Glede energetike pa je imel Dolores domenje. Toliko predsedujoči skušal sem povedati na kratko. Ja, seveda bi lahko uh, nadaljeval, ampak ne, odhajam. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat opravičujem se, ker sem pozabil na vas. Gospa pet minut imamo za razpravo. Prosim, da zastavite vprašanja o težavah, ki smo jih omenjali na tej seji. Hvala, predsedujoči, zelo na kratko, ker je časa malo. Strinjam se s temi govorci, seveda se strinjam s to pravno analizo, če bi imeli več medvladnosti, bi to vplivalo na svet. Ampak to me ne skrbi, kajti tu nečesa ni. To, kar uči politična znanost danes. Moč ima tisti, ki ima osebje in ki ima denar. Če pogledate proračun, ima komisija 66 odstotkov proračuna in osebje. Ne vem. Če se strinjam z vami, gospod vam Ropuje rekel v intervjuju, da je storil vse, da ne bi prevzel to delovno mesto. Torej, če si pogledamo zadnje dogodke sedaj s krizo, potem vidimo, da je pri vseh pobudah prisoten predsednik komisije, ne predsednik sveta. Poblastila sveta so res zelo velika, ampak tudi poblastila komisije in to smo videli tudi pri, sedaj pri španskem predsedstvu. V medijih, saj v moji državi, smo imeli več novic o španskem predsedstvu kot o predsedniku sveta. In mislim, da smemo analizirati le prava ali iz pravnega vidika, to je sicer moja zadnja, ampak paziti moramo tudi to, kdo ima res moč. In mislim, da ima moč tisti, ki ima osebe in ki ima denar. Tako je. Oprostite za ta komentar, ampak nisem zaskrbljen zaradi tega in sem šel parlamenta in ne vem, deset let sem bil tu in zelo dobro poznam to hišo in ne vem, nisem posem prepričan, če je res dobro to, da ima parlament več poblasti. Vesel sem, ker sem deset let bil tu in vedno, še vedno sem član združenja, ampak če si pogledamo analize prave moči na svetu, so stvari nekoliko drugačne tega, kar beremo v Lizbonski pogodbi. Še zadnje vprašanje. Ne, ni več vprašanj. Gospod, prosim. Vprašanje imam za gospoda Jurga Monara o natančnem pravnem statusu Evropskega sveta. Kateri akti Evropskega sveta bodo potem podvrženi pročevanju na Evropskem sodišču? Gre za pravne postopke, ampak kot ste rekli, bi lahko tudi transparentnost bila izhodišče za to, da bi šlo vse odločitve sveta na sodišče. Potem pa bi lahko tu poštevali tudi druga ustanovna načela, kot recimo sorazmernost ali pa tudi temeljne pravice. Kakšno je vaše mnenje o tem? Strinjam se z vami v celoti. Ta novi status Evropskega sveta kot polnopravne inštitucije postavlja vse proceduralne vidike Evropskega sveta pod okrilje oziroma sodno pristojnost Evropskega sodišča. Ne izključujem pa, da ne bi prišlo do izpodbijanja tudi temeljnih načel. Naprimer, če bi imeli nek programski dokument, kot eh, ga imamo recimo za nadaljni razvoj moča svobode, pravice in varnosti, če bi bil ta programski dokument v nasprotju z načelom subsidijarnosti, jaz ne bi celoti izključil možnosti, da ne bi to lahko postalo predmet spora na Evropskem sodišču. Ja, želel sem odgovoriti, ampak to je bolj pravno novinarski to, kot pa pravni glede odločitev Venrompuja. Vsebinsko gledano, vidimo, da imamo tu pravne težave, ampak kaj je še bolj pomembno? Pomembno je tudi nekaj novinarskega. To so novinarske ugotovitve in to je ključnega pomena. Ne smemo pozabiti na izjavo 25. ko smo slišali izjavo o finančni krizi in tako naprej. In to je bil preizkus za Evropski svet. In če želite, imamo tu tudi nek dodatek nekaj, pri čemer še ni odgovora. Predsednik Evropskega sveta je uradno že sklical sestanek vodi držav in vlad, držav iz evroobmočja. Pravno gledano bi se tudi o tem lahko pogovarjali. Sestale so države evroobmočja, sprijele so zelo pomembne odločitve, kot veste, gre tu za cel ta del glede težav in tako naprej, številk in tako naprej. In Evropski svet je odločal o tem. In za nas je torej spravni vidik, ki je seveda pomemben, ampak to postane sekundarno glede na realnost. In potem vidimo, da ključne odločitve sprejema entiteta, ki ne obstaja in ki se imenuje vrh evroobmoče. Tako smo mi novinari to imenovali, vrh evroobmoče, ker to ni mogel biti Evropski svet. Torej, vidite, včasih vsebina šteje in obstajajo tudi pravni pomeni tega preizkusa za Evropski svet. Hvala. Gospa Rosi, ja, če lahko še jaz nekaj dodam. Res je, da ima Evropsko sodišče pooblastila, ko gre za odločitve Evropskega sveta to ustvarja učinke za državljane, ampak ko Evropski svet glasuje z večino, lahko pride do manjšinskih držav. Torej, tiste države, ki so v manjšini, gledo lahko na sodišče, zato da bi prosile za razveljavitev odločitve. Spomniti moramo tudi na to, da mora tudi Evropski svet upoštevati listino temeljnih pravic. Torej, tu imamo to preglednost in temeljne pravice in Vse to je pomembno tudi recimo pri skupni znani varnostni politiki, če se kršijo temeljne pravice, potem je zato pristojno Evropsko sodišče. Če ni odgovorov, ja, želite odgovoriti na kratko. Uh, Rad bi se navezal na prvega govornika ki je rekel, da je večino denarja in osebja na strani komisije, kar do določene mire drži kot argument. Ampak ena stvar, ki si jo je treba zapomniti pri Evropski uniji, je, da je vse odvisno od uh, vidika, ki ga pravčujete. Večina izmed vas akademikov poznate citat Donalda Pukale, ki je pred leti rekel, skušati opisati Evropsko unijo je tako, kot da bi imeli nekega slepca, ki skuša opisati slona. Nekdo pač začuti recimo nogo in reče, a to je tako kot drevo, nekdo drugi otiparilec in temu reče nekaj drugega, nihče pa ne vidi celote. In če se boste osredotočili tako kot slepec na posamezne dele slona, eh, na posamezne dele Evropske unije, boste dobili popolnoma drugačno stališče, glede pač v skladu s tem, na kaj se boste osredotočili. Pri okoljski zakonodaji bi videli, da se osredotočate na to dvodomno sprejemanje zakonodaje. Na področju zunanje politike govorite samo o svetu ki mu zdaj predseduje seveda visoka predstavnica, ampak je medvladno bolj kot ne. Se pravi, da se stvari spreminjajo glede na sektor in Evropski svet v tem trenutku se zdaj ukvarja s tistimi sektorji, ki združujejo nacionalne pristojnosti, ki ostajajo nacionalne pristojnosti, skupaj z, Evrop, z evropskimi instrumenti in pročujejo, kako rešiti evropsko krizo. Tako da je vse odvisno od gledišča. Ključno vprašanje pa je, kako se stvari spreminjajo. In ena od stvari, ki nismo omenili, je, kakšen je učinek širitve, pravzaprav nadaljni širitev na vse to. Ravnotežje med medvladno stranjo in nadnacionalnimi institucijami, ki jih je omenila profesorica Rossi, je zelo, zelo podvrženo ravnotežju. 27 državam članicam danes je potrebnega bistveno več časa kot pred 20 leti, ko jih je bilo samo šest. V preteklosti smo se lahko pogovarjali o petih temah na enem sestanku, danes se samo o eni. Predsednik Evropskega sveta lahko danes bolje pripravi razpravo, ima več eh, sestankov, sicer bi lahko obstali, stagnirali. In Evropska komisija bo na tak način lahko lažje, oziroma Evropski svet tudi bo lažje se spopadal s širitvijo, ker bodo bolj stalni, ker bodo zagotavljali kontinuiteto. In tudi to je kot dejavnik pomembno pri eh, vsem tem ravnotežju. Eh, Hvala. Žal nismo imeli dovolj časa za bolj bogato razpravo, ampak po drugi strani pa smo slišali zelo bogate in pomembne prispevke naših govorcev tu. Hvala vsem, ki so sodelovali. Hvala cenim gostom. Hvala tudi za vašo pozornost. Hvala.